Oh, okay. It's, uh, and... Pozdravljeni, ura je tri in tukaj so samo jaz in gospa Lichtenberger in uh, morda lahko sprejmeva osnutek dnevnega reda.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 Uh, torej, kolegi in kolegice, zdaj smo vsaj štirje. Zato lahko začnemo z zasedanjem. Pred seboj imate osnutek dnevnega reda, ste vsi zato, da ta osnutek sprememo? Če se strinjate, potem lahko preidemo na naslednjo točko, to so pravice potnikov v avtobusnem prometu, obravnava osnutka priporočila za drugo obravnavo. Gospod Kančan, imate besedo. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie, presidente. Eh, abbiamo... Hvala lepa. V tem zadnjem obdobju smo veliko delali. Skušali smo se uskladiti s svetom. Pri tem vprašanju izkazalo se je, da je to vprašanje predvsej zapleteno in težavno. Svet je zauzel predvsej omejujoče stališče pri tej uredbi. V prvem branju smo skušali odobriti oziroma potrditi uredbo kolega Albertinija. Kolega Albertin je na tem delal. Z delom smo potem nadaljevali. Sam sem tudi ustrajal na tem, da ne bi popustili, da ne bi izničili vsega tistega, o čemer smo se dogovorili v prvem branju. Med vsemi temi razpravami in v okviru srečanj so se izpostavljali različni argumenti tudi v povezavi z izvajanjem subsidijarnosti, Govorili smo tudi o uredbi, ki se sprejema na področju železniškega prometa. Svet je bil precej neizprosten, če lahko temu tako rečem. Svet tudi v tem trenutku ni želel kakorkoli posegati v industrijske dejavnosti v tem trenutku, ki je finančno zelo zapleten. Svet ni hotel povzročati dodatnih težav pri vlaganju, vendar je to v nasprotju z načelom prevzemanja odgovornosti samih akterjev. Tudi naša naloga je, da v tej uredbi zapišemo, da imajo potniki oziroma uporabniki svoje pravice. Problem se je pojavil pri samem izvajanju te uredbe. Namreč, kakšno je področje uporabe te uredbe? Veliko smo razpravljali o tem. Rekli smo, da bi morali državam dopustiti tudi izjeme. Države bi lahko izključile iz področja uporabe te uredbe regionalni transport. Svet pa je tu precej odločen in želi državam članicam to možnost tudi omogočiti. V odboru smo ustrajali na tem, da bi moralo področje uporabe vključiti tudi teh 75 odstotkov prometa. Namreč gre za avtobusni promet in uporabnike avtobusnega prometa. Nekateri so želeli torej, da se izključijo vse oblike transporta na regionalni ravni, tudi avtobusni prevoz bi pa sprejeli nek svežen osnovnih pravic. In te pravice bi potem veljale tako za urbani promet kot za mednarodni promet. V tem trenutku se pogovarjamo o tem, katere so te pravice, kateri svežen bi morali uporabljati za celoten avtobusni promet. Mislim, da bomo na koncu potem vendarle našli nek kompromis. Ko gre za področje uporabe, smo se mi vedno sklicevali na člen 2.4. Zato moramo ustrajati na tem, da bi storili več za to, da se sprejmejo pravice potnikov z omejeno mobilnostjo predvsem, ko gre za zagotavljanje informacij, nudenje pomoči, obveščanje in tako naprej. Iz izjem bi lahko izključili potem tudi pravice, ki so povezane z dostopom, ko gre za nudenje očkodnine pri nesrečah, pri poškodbah, pri izgubi prtljage in tako naprej. Mislim, da bomo s tem dosegli cilje, ne da bi uporabniki prometa morali kakorkoli posredovati ali sprožati sodne postopke v primerih poškodb. Zadeve trenutno dobro potekajo in upam, da bomo 6. ko bo potekal naslednji trialog uspeli izoblikovati seznam osnovnih pravic, ki veljajo za vse. Do 6. maja, do 12. ure je treba uložiti predloge sprememb. V odboru bomo glasovali 1. junija na plenarnem zasedanju julija. Upam, da bomo 6. maja uspeli najti kompromis. Zato, ker se mi zdi, da druge izbire ni. Edino, kar lahko storimo, je, da se dogovorimo o osnovnih pravicah. To sicer ni cilj, kateremu smo stremeli, gospod predsednik, ampak mislim, da je to kompromis, ki ga lahko dosežemo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kancjan. Kar zadeva rok za ložitev predlogov sprememb, nekaj članov je pozorilo na to, da je rok zelo kratek in če se strinjate, gospod poročevalec, predlagamo 7. maj ob 12. opovdne. Torej. Če torej, lahko sprejmete ta rok, gospod Kancjan, potem je dotedaj predvideno vlaganje predlogov sprememb. Na ta način bodo tisti poslanci, ki želijo ložiti predloge sprememb, dobili nekaj več časa in res razumem, da je vse skupaj zelo tesno. Poleg tega imamo tudi veliko praznikov, ki nam hodijo na poto, torej često zadovoljni 7. majem, potem predlagam, da ostanemo pri tem. 7. majem bi imel težave, gospod predsednik. Kar povejte. Zakaj? Sedmi majem imam težave, zato ker ne bom mogel biti tu. Ne, sedmi maj bi bil urok za uložitev predlogov sprememb. Dobro. Mrs. Meissner, sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Gospa Meissner. Ja, vielen Dank. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Poročevalec je opravil že veliko dela pri tem dosjeju, to vem in že zdaj se mu zahvaljujem. Vem, da vse skupaj ni bilo enostavno, kajti predlog komisije in to, kar eh, je želel eh, svet, se je v veliki meri razhajalo pri številnih točkah. Zdaj smo priča določenemu zbliževanju in opozorili smo že na to, da imamo ta teden tretji trilog, upam, da bomo dosegli dogovor. Eh, dejansko eh, imamo dve problematični točki. Prvo je vprašanje vključitve oziroma neuključitve regionalnega avtobusnega prometa. To vprašanje še vedno ni razrešeno. Svet želi izključiti regionalni promet, komisija pa želi, da bi bil ta vključen. In zdaj imamo kompromisni predlog in pravimo, da tam, kjer obstaja. Eh, integriran sistem regionalnega prometa v povezavi z mestnim ali primestnim prometom, tam naj bo vključen, kjer pa te povezave ni, tam eh, bi to eh, torej, vključili v področje uporabe. Eh, vem, da stvari v državah članicah niso tako enostavne, naprimer v Nemčiji je eh, na podlagi federalizma to stvar, za katero so pristojne zvezdne dežele in tam se med posameznimi vrstami prometa niti ne razlikuje. Eh, torej, kar zadeva področje uporabe, upam, da bomo dosegli neko skupno rešitev. Druga problematična točka pa so izravnave. Eh, kar zdeva izravnave. Eh, tukaj so v prvi vrsti pomembne osebe z omejeno mobilnostjo. Želimo, da imajo te osebe dostop do prometa, kot smo to uredili tudi že v železniškem prometu. Potrebujemo ustrezne informacije, ki jim bodo tudi na voljo. Eh, seveda pa se je potrebno vprašati tudi, ali so stvari v praksi mogoče. Pri avtobusih to ni vedno tako zelo enostavno, kajti v regionalnem prometu se zgodi, da nihče ne ve, kdo se bo vozil s temi avtobusi in ni mogoče naprej načrtovati, koliko ljudi na invalidskih vozičkih lahko avtobus sprejme. Kar pa zadeva odškodnine, mislim, da uh, gre predlog komisije predaleč in da bi si morali prizadevati za kompromis, kajti po mojem mnenju, uh, je svet tukaj upravičeno dejal, da je pri odškodninah eh, potrebno razmišljati tudi o tem, kaj je spremljivo za posameznega prevoznika, torej osebe, ki so eh, odvisne od nekoga, ki eh, je lahko podvržen nesreči. Eh, tukaj gre do stvari zelo daleč. Eh, prizadevamo si krepiti pravice ljudi v prometu, ampak istočasno želimo ohraniti čim več možnosti eh, prevoza in ne želimo ogrožati eksistence prevoznikov. To nekako ehm, zaostreno predstavljam, ampak to je podlaga za argumentacijo sveta. Torej upam, da bomo v četrtek dosegli dogovor. Tudi sama sem prosila, da pod podaljšamo rok za vložitev predlogov spremem, kajti če bo tretji trilog eh, na sporedu četrtek do povdne, potem je bolje, da imamo možnost do sedmega povdne še kaj vložiti. Najlepša hvala, da ste mojo prošnjo sprejeli. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Gospa Lichtenberger. Herr Kantan, Srčna hvala. Dragi kolega, jaz vem, kako težko je se pogajati z svetom, predvsem, če gre za to, da je treba eh, zaščititi nacionalne interese. Kljub temu pa ene zadeve ne razumem. Eh, tu gre za eh, spodbujanje industrije, če pri nakupu avtobusov eh, bolj upoštevamo potrebe ljudi z posebnimi potrebami. Eh, to eh, zagotovo spodbuja industrijo, ne samo, kadar gre za osebne avtomobile, temveč tudi pri avtobusih. Mogoče moram reči, da tu ne razumem tega več, ko slišim, da svet argumentira, da to ne gre. Druga točka. Eh, pri izključevanju regionalnega prometa in svežen temeljnih pravic, ki bi posod veljale, se za me postavlja vprašanje A. Kdo nadzira, B. Ali obstaja rok in C. Kdo ima možnost, da Eh, potem neki naredi, če se to v praksi ne udejanja. Jaz bih hotela spomniti na to, da številne države imajo v svojih temeljnih pravicah eh, te pravice za eh, ljudi z posebnimi potrebami. Tudi Evropska unija je te različne predpise podpisala. Tu pa ne gre za obvezne zadeve, temveč za eh, pravice eh, invalidov, ki pa jim v praksi nič ne pomagajo. Mislim, da bi v tem primeru eh, ljudem, ki so v invalidskih vozičkih pa bi radi bili kljub temu mobilni, jim ne bi ustregli, če bi to vključili. E, bolj bi jim škodili. Jaz mislim, da moramo deve imati resno, če se Evropska unija e, e, obveže, da bo pravice teh ljudi okrepila. Po mojem, ta svežen e, je potrebno v. Poštevati Eh, da vidimo, ali se za pravice, ki so tu zapisane v praksi, tudi udejanja, ali pa gre samo za deklaracijo, ki se v praksi ne udejanja. Tega se nam reč bojim, imamo zelo dosti eh, predpisov, eh, udejanjenje pa ni na tej ravni. Zato to mislim, da bi bilo najbolj pomembno, bodi si, da sprejmemo izjavo sveta, ki se zaveže, da bo uvedel eh, kontrolne mehanizme med posameznimi ali kakršnokoli drugo rešitev. E, torej, izjava o splošnih pravicah, temeljnih pravicah, to že imamo. Mi imamo ustave, imamo različne konvencije, odločilna zadeva pa je, da do zdaj za tiste, ki e, imajo omejeno mobilnost, ni bilo dosti narejenega. E, če gre za očkodnine, moram reči, da. Jaz že razumem, da je treba preveriti, ali je to sprejemljivo za majhna podjetja, vendar je treba podariti, če to pomeni, eh, da je potrebno se odpovedati pravicam, zato ker gre za majhna podjetja, potem eh, ljudje tudi ne bodo več navdušeni z eh, spodbujanjem teh majhnih podjetij pri njihovem delovanju. In še zadnja zadeva, o kateri bi hotela spregovoriti, seveda pri, kar zadeva organ, ki naj bi eh, nadzoroval udejanje tega, nismo rekli, da naj bo to neodvisen organ, ampak mislim, da bi to moralo na vsak način biti, da ta organ bi moral biti neodvisen. Za me je to jasna zadeva. Če namreč ta organ ne bo neodvisen, se pravi, da se boš pritožil pr tistemu, ki tak ali tak ni pripravljen tega v praksi odejanjati in boš potoval od Poncija do Pilata, potem mislim, da bo to bolj negativno. In eh, na vsak način bi pravice potnikov bile eh, še zmanjšane. Eh, to so za mene zadeve ki so izredno pomembne. Meni se zdi, da če države članice v avtobusnem prometu teh pravic nočejo udejanjati in vse potiskajo ob stran, če bo uspelo samo za nekaj eh, avtobusnih linij v Evropa, eh, potem mislim, da smo preveč časa porabili za to, da nismo dosegli ničesar. Hvala. Hvala, gospod Bradburn. Najlepša hvala, predsednik. Za začetek naj povem, da podpiram načelo ukrepov, ki so pred nami, ampak kot eh, so povedali številni predhodniki, hudič tiči v podrobnostih. Zdi se mi, da kot se je že zgodilo s drugimi uredbami o nadomestilih eh, in očkodninah, da. Eh, se je vse nekako začelo eh, z železnicami, potem z letalskim prometom in s pomorskim prometom in razlikovati moramo med posameznimi področji, ker stvari niso vedno enake. Namreč, če si pogledamo uh, ukrepe, ki smo jih sprejeli za železnico ali za letalski promet, tam je mogoče razumeti, zakaj so bile odškodnine predvidene, kakršne so bile, ampak pri avtobusnem prometu stvari niso enake. In če govorimo o lokalnih in o mestnih avtobusih, če en avtobus odpovejo, potem pride naslednji čez pet ali deset minut. Eh, morda so stvari drugačne na podeželskih območjih, ampak vendarle ne gre za eh, enako mero. Eh, težav ali eh, ne gre za enake razsežnosti kot v drugih oblikah prometa. Gospa Meissner in gospa Lichtenberger sta že omenili vprašanje eh, vpliva odgovornosti in očkodnin na majhna podjetja. Namreč zadnje, kar si želimo, je, da bi majhna avtobusna podjetja in veliko jih je v mojem volilnem okrožju, ki uh, ponujajo prevoze v majhnih krajih. Namreč to vrstna podjetja bi preprosto propadla, če bi morala kadarkoli odplačati očkodnine v takih višinah. Torej tukaj moramo biti realistični in praktični. Eh, verjetno se tukaj borim z mlini na veter, ampak podpiram stališče sveta, kar zdeva področje uporabe te direktive. Kajti glede na to, kar je eh, bilo rečenega o mestnem in primestnem prometu, kot je bilo zapisano v stališču sveta, naj bi bilo to. Uh, Naj bi bila ta nova direktiva omejena na mednarodni promet in to se mi zdi bolje, kajti če se bomo začeli spuščati v pravila za lokalni avtobusni prevoz, bomo zašli v težave. Uh, In mislim, da je gospa Lichtenberger povedala, da če se takega v realnosti ne bi mogli izvrševati. E, torej, sam upam, da se bomo uspeli dogovoriti, da bo vse to omejeno samo na mednarodna potovanja. Hvala, gospod predsednik. Okay, thank you, thank you. Najlepša hvala, gospod Alke Dravi. Uh, Eh, najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Jaz bi hotel opravičiti eh, poročevalko v senci, ker ni mogla priti. Hotel bi se poročevalcu prisrčno zahvaliti za dobro delo, da, dal pa bi rad nekaj pripomp, eh, v bistvu to, kar smo že slišali od eh, mojih predgovornikov. Eh, Mi smo pripravljeni, da rečemo ja, mogoče bi bilo dobro, če bi to omejili na mednarodni promet in da bi klasične mestne avtobuse izzeli iz tega. Ampak seveda bi bilo treba dobro opredeliti regionalni promet. E, pri e, prometu, mednarodnem prometu moramo tudi imeti e, opis, kaj pravzaprav sodi pod mednarodni promet, da ne bo problemov pri interpretaciji. Mi se strinjamo tudi s tem, da ni potrebno, da potnik eh, dokazuje, eh, ker je on tisti, ki je pravzaprav prizadet. Eh, naša poročevalka v senci je mnenja, da kar zadeva predplačila, bi morali biti tudi prebitni, zato ker bi to lahko pripeljalo do goljufi. Po mojem mnenju bi morali. Eh, narediti to, kar smo naredili pri potnikih v železniškem prometu. Tu bi imeli eno primerljivo situacijo in bi mogoče lahko predložili tudi primerljivo rešitev. Pomembna točka, torej za našo politično eh, stranko posebej pomembna, je potniki z omejeno mobilnostjo, se pravi invalidi, to njim bi morali zagotoviti vse eh, pravice, in e, potnik bi moral imeti na voljo 24 ur, da e, obvesti e, prevoznika, ne pa 48, tako kot je zdaj predvideno. Jaz mislim, da je to že dovolj prožno in da bi to lahko v praksi udejanili. In pomembno je tudi, da razvijemo politiko, da bi odpravili ovire pri infrastrukturi, naprimer postajališča in tako dalje. To nam je uspelo eh, tudi pri eh, železniških postajah. Eh, mislim, da smo tu vsi na isti liniji. Hvala lepa. Thank you. Hvala, gospod Greš. Najlepša hvala, zahvaljujem se poročevalcu za delo, ki ga je opravil. To zagotovo ni lahek dosje, zato ker vsak uh, je za to, da imajo potniki pravice, da je treba upoštevati potnike z omejeno mobilnostjo, na drugi strani pa seveda je potrebno upoštevati tudi načelo sorazmernosti in um, pametnega udejanjanja tega. Mi zastopamo uh, uh, potnike in mi moramo pa že vnaprej videti, kateri problemi, s katerimi problemi se bomo lahko soočali pred tem. Kar zadeva področje uporabe, mislim, da to ne smemo gledati preosko in to iz dveh razlogov. Zato, ker se na eni strani to ne da realizirati, na drugi strani pa, eh, če bomo imeli oži okvir, bomo imeli somodalno eh, mobilnost. Tako, eh, Eh, čaka ena vrsta prometa na drugega, tako in eh, ko pride do zaka, eh, zamude, potem je eh, to problematično. Potrebno je na vsak način na stvari gledati realno, ne smemo slediti samo enostavni teoriji. Eh, čezmejno, to se dobro sliši, moram pa reči, da obstajajo regije, kjer se eh, prekorači mejo eh, v, v vsegu eh, desetih kilometrov. Seveda, to je potem problem, ampak to moramo eh, tudi pustiti eh, realnemu, realni oceni položaja. Mednarodno to ni vedno tako zelo oddaljeno, kot je to pri tebi, Filip, pri meni si takoj čez mejo. Kar zadeva osebe z uh, posebnimi potrebami, mislim, da moramo izhajati iz načela, da je potrebno eh, prilagoditi linije za uh, te osebe. Ni pa nujno, da je vsak avtobus tako uh, opremljen, da ima, uh, jo, uh, ima to možnost. Torej, meni se zdi, da ni vredno, če kakšna linija ni dostopna za te ljudi, ampak eh, zdi se mi, da tudi ni v redu, če na eni liniji vozi več avtobusov in mora vsak avtobus biti opremljen za eh, potrebe ljudi z posebnimi potrebami. Torej, morali bi eh, paziti na to, da ne bi pretiravali. Jaz mislim in upam, da bomo našli pravo mero, in razmislili tudi o tem, kaj se bo potem zgodilo. A je to eh, rešitev, ki se da realizirati, eh, treba je upoštevati tudi možnosti majhnih podjetev. Majhno podjetje enostavno ne more zagotoviti eh, spremljevalca v avtobusu. To je treba uvideti in ne bi smeli narediti takih pravil, da bi majhna podjetja zginila iz trga. Jaz mislim, da bi morali tudi na tem področju majhnih majhna podjetja obstati in seveda pa je na drugi strani treba upoštevati pravice. Eh, potnikom tu je treba najti nek eh, mestno pot. E <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko. Par zamisli. Nekaj je povedal že Matjo Groš. Ne smemo si zastavljati nizkih ciljev, ne na področju potovanj, ne na področju železnic, ne na področju podjetništva. Zanima pa me, kaj imate v mislih, ko govorite o regionalnem prometu. Kako boste opredelili regionalni avtobusni promet? Tu se nahaja velik problem. Nekateri ne želijo, da bi tudi v regionalnem prometu vključili pravice potnikov vendar bi morali regionalni promet združiti z urbanim prometom. Tu pa se pojavijo težave. Še ena stvar, to sem že povedal na enem od prejšnjih zasedanj odbora. Dobro bi bilo, če bi imeli enoten seznam pravic potnikov v Evropi. Javnost trenutno ničesar ne razume, ne ve, kaj velja za vlake, kaj za ladje, kaj za karkoli drugega, zato bi bilo dobro imeti enoten seznam pravic. Če bi imeli te skupne pravice, bi jih bilo veliko lažje izvajati. Lahko bi potem imeli priloge za posamezne sektorje, predvsem pa bi olajšali delo našemu kolegu, kot je že sam povedal. Zdi se mi, da bi se morali s komisijo še enkrat pogovoriti o možnostih o tem, da bi oblikovali skupen seznam pravic potnikov,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 in vsem ostalim za trdne stališče, ki so jih zauzeli in za zagovarjanje pravic potnikov. Vendar pa bi rad pogledal na to problematiko z drugačnega vidika. Ko govorimo o invalidih, o ljudeh z invalidnostmi, to včasih ne vključuje zgolj ljudi z. Uh, invalidnostmi, pogosto gre tudi za matere z majhnimi otroki, eh, gre za eh, ljudi, ki ne vidijo, ne slišijo ali pa za tujce, ki ne razumejo lokalnega jezika. Ko govorimo o, o ljudeh z omejitvami, bi morali ti predlogi upoštevati dejstvo, da tukaj ne gre samo za Evropsko unijo, za 50 milijonov ljudi, eh, Eh, ki so tako omenjeni in ki živijo v Evropski uniji. Pravim, da bi moral Evropski parlament eh, varovati pravice teh ljudi in jasno je, da bomo v prihodnje potrebovali kompromise. Pročevalcu torej predlagam, da predlogi sprememb 11, 12, 13 in 14 ter 22, 23 in 35, da bi torej vsaj ti predlogi sprememb morali biti sprejeti. Najmanj, kar naredimo, je, da zagotovimo pravice e, invalidom in ljudem z omejitvami. Tukaj pa je še en pomemben vidik, namreč vloga države, vloga vlad. Mislim, da države in vlade tukaj morajo odigrati svojo vlogo. Potrebno je zagotoviti, da podjetja, ki sodelujejo v sektorju prometa, eh, dobijo pomoč pri zagotavljanju vozil, ki so dostopna vsem. Med predloge sprememb je torej potrebno vključiti tudi stave, kjer bo zapisano, da mora tukaj odigrati svojo vlogo tudi država. To breme je potrebno porazdeliti, to breme eh, je nekaj, česar ne morejo nositi samo podjetja, torej tudi vlade in države morajo tukaj odigrati svojo vlogo. Najlepša hvala, gospod Kramer. Also ich habe mich zu diesem Thema ja schon öfter gemeldet. Torej, jaz sem se k tej temi že večkrat javil. In e, nisem nikoli verjel, da je tako težko to realizirati v Evropi. Kot veste, v Združenih državah, v vsakem avtobusu, v vsakem avtobusu, bodi si da vozi 5 km, 2 km ali pa 100 km, e, je predpisano, da mora biti prilagojen za invalidne osebe. Zakaj? po vietnamski vojni so imeli toliko vojnih invalidov in teh niso hoteli izključiti iz življenja. V Evropi imamo manj vojnih invalidov, eh, kot pa uh, ljudi omejen, za omejeno mobilnost iz drugih razlogov. In če je to v Združenih državah možno, da bomo za te neki naredili, v primestnem prometu je 30 odstotkov uh, potnikov z uh, omejeno mobilnostjo. To niso samo tisti, ki so v invalidskem vozičku, to so tudi športne uh, poškodbe. Torej, tu je ena izkušnja, ki bi jo lahko tudi mi si pridobili. E, na Dunaju na univerzi eh, za eh, prometne vede morajo študenti 14 dni preživeti v invalidskem vozičku, da vejo, kaj to pomeni in kakšen problem je to v prometu. Ampak to velja tudi za številne druge zadeve. In da bi tu naredili eno izjemo in rekli samo pri daljšem potovanju, to nima nobenega smisla. To bi moralo biti načelo, načelo tistih, ki niso uh, invalidi. Ker danes niso, ampak lahko postanejo in morajo Eh, upoštevati torej potrebe tistih, ki so invalidi. Zato nikakor ne morem razumeti, da se tu eh, pogajamo, vsakekrat to delamo, ne glede za katere potnike gre, eh, isto je bilo pri letalskem prometu in tako dalje in tako dalje. Eh, tu gre za solidarnost tistih, ki na to niso, eh, od tega niso odvisni, kar je možno v združenih državah, potem to mora biti možno možno tudi v Evropi. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu komisije gospa Jäger. Hvala, gospod predsednik, zelo kratka bom. Za začetek naj se zahvalim pročevalcu gospodu Kantjanu za opravljeno delo in za uložena prizadevanja, ki jih je namenil temu dosejo. Komisija eh, se vsekakor strinja z njegovimi ambicijami, kar zadeva področje uporabe in kar zadeva eh, odgovornost, ampak res je tudi, da je eh, zapovedana zlata sredina in upam, da bomo šestega dosegli dober kompromis tudi v prid našim potnikom. Če se odzovem samo na nekaj izpostavljenih zadev, v tem predlogu ni nobenih nadomestil in tudi nobenih predplačil, o katerih je govoril gospod Elkadravi. Ko bomo eh, imeli 27. člen v zvezi z področjem uporabe, eh, bodo tudi vaši pomisleki v zvezi z nadzorom odpravljeni. Neodvisno telo bo zagotovljeno in to bo vsekakor vključeno tudi v besedilo. Nasplošno lahko rečem, da smo dosegli veliko napredka in v imenu komisije lahko samo povdarim, da bo komisija še naprej poskušala igrati vlogo posrednika v teh pogajanjih in da si bo prizadevala za dober kompromis v drugi obravnavi. Za zaključek svojega kratkega prispevka pa naj povem, da naš eh, komisar eh, se strinja in eh, pravi, da je čas za boljše pravice potnikov, ampak najprej bomo morali končati delo na področju avtobusnega in ladijskega prevoza, potem pa se bomo lotili bolj generalne prenove. Gospod pročevalec. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom za podane pripombe. Hvala lepa za izraženo podporo v tej razpravi. Zagotovo bomo vse to tudi upošteval. Kar sem želel izpostaviti, gospod predsednik, je, da dosegamo napredek pri delu, s katerim skušamo najti ustrezen kompromis in pravičen kompromis, med odgovornostjo potnikov, ne smemo namreč mešati odgovornosti zlasti, ko gre za dodatne naloge, ki bi lahko doprinesle dodatne stroške za mala in srednje velika podjetja. Večjo odgovornost je treba preložiti in istočasno ne smemo karikatirati nadaljne naloge v okviru te uredbe. Za osnovo imamo uredbo, ki je bila sprejeta v prvem branju. Ta uredba je zelo močna, kot sem že prej rekel, vendar ima tudi svet zelo jasno in odločeno stališče na drugi strani. Svet skuša to uredbo nekako ošibiti. Kaj skušamo doseči mi? želimo doseči zastavljeni cilj. Najprej se moramo dogovoriti o terminu regionalen ali pa se lahko dogovorimo za drugo možnost, to pa je, da se oblikuje nek seznam temeljnih pravic, kot je danes že povedalo več kolegov. Te pravice veljajo tudi za potnike z omejeno mobilnostjo, tudi če so samo začasno omejeni mobilno. Poleg tega ne smemo ustrajati na že obstoječih postajah in avtobusih, kajti s tem bi presegli svoje pristojnosti. Najti je treba tudi neko umestno pot, predvsem bi želeli v to besedilo vnesti formulacijo v zvezi z enotnim izdajanjem vozovnic, tudi za nove postaje, za nova vozila v skupnosti. Več od tega pa ne moremo storiti, vsaj ne v tej uredbi, zato ker ima ta uredba že zelo jasno začrtano in omejeno pot. tudi z pravnega vidika. Zato bi v tem trenutku morali poskrbeti za to, da so vsi potniki ustrezno obveščeni, da se jim nudi pomoč, da se jih usposobi, zato da bi v katerih kolih okoliščinah imeli svoje pravice in bi jih lahko uveljavljali. s tem bi dosegli tisto, kar smo želeli pravzaprav doseči, že ko smo govorili o vključevanju regionalnega. Upoštevati je treba tako regionalni kot transnacionalni vidik. Kar zadeva sam nadzor, komisija je omenila 27. člen uredbe, vendar bi lahko omenili tudi obstoječo uredbo 2006 skozi 2004 To je omenjeno tudi v uvodnih izjavah. Če bomo sledili temu cilju, potem se mi zdi, da bi morali na nek način uskladiti posamezne zahteve, ki sem jih prej omenil. Če bi nam uspelo vključiti tudi regionalni vidik skupaj z urbanim oziroma mestnim in primestnim, in istočasno vnesti tudi določbo, ki bi omogočila to vrstno branje, če bi ta svežen pravic vnesli v samo besedilo, potem je bolje, da izberemo to možnost, da bi imeli seznam pravic vseh potnikov v avtobusnem prometu. Še enkrat lep, najlepša hvala vsem. Hvala gospe Lichtenberg, gospe Meissner in ostalim, ki so se skupaj z mano udeležili razprav o tej uredbi. Na začetku so stvari izgledale precej enostavno, potem pa se je izkazalo, da so stvari dokaj zapletene. Videli smo, kaj smo že storili na področju drugih oblik prometa, kmalo bomo slišali tudi, kaj, zgodi, kaj se je zgodilo na področju pomorskega prometa. Zato se mi zdi, da ne bi smeli kar tako zaključiti to uredbo, ki se nanaša na avtobusni promet, ampak bi morali sprejeti nek celosten dokument za pravice potnikov. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kančan. Naj opomnim tiste, ki tega niste slišali. Rok založitev predlogov sprememb je 7. maj opovdne, to je petek. Upamo, da bomo junija glasovali v odboru in potem julija na plenarnem zasedanju. Drugi del tega svežna pa so pravice potnikov, ki potujejo po moju ali celinskih plovnih poteh. Gospa Jala Sender. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V primeru mojega kolega Kančana zgleda tudi v tem poročilu tako,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 še enkrat to primerjati z besedilom sveta. Seveda bi se hotel hla svojim kolegicam, eh, poročevalkam v senci zahvaliti, eh, ki so me spremljale na moji romarski poti, romarska pot, ki je pripeljala do prvih rezultatov španskega predsedstva. Hotela bi se zahvaliti tudi sekretarijatu. Sekretarijatu za to, da so zadeve poenostavili, tako da smo lahko naredili napredek. Zahvaljujem se tudi komisiji za predloge. Ni bilo vedno zelo koristno, kot smo pričakovali, ampak konec koncev eh, smo morali zahtevati podatkov, ki so pomembni, če gre za e, upoštevanje pravic potnikov. Hotela bi se zahvaliti tudi španskemu predsedstvu. Tudi oni so naredili vse, kar je bilo možno, eh, da bi e, prišli do dobrega rezultata. E, se govorimo sedaj o e, prometu po morju. Eh, tu obstajajo tudi eh, ladje za križarjenja, eh, tu je dosti turistov na ladji ampak potrebno je, da najprej ustvarimo splošen okvir tako, da eh, se eh, garantirajo pravice potnikov na vsak način. Eh, skupno stališče sveta ustreza našemu, to lahko povem. Številne kompromise smo dosegli, Eh, in svet se je približal temu, kar je parlament zahteval in skušali so upoštevati želje eh, parlamenta tudi tam, kjer tega nismo pričakovali. Obstajajo pa še velike razlike, čeprav smo zdaj v dialogu, da bi te ovire odpravili. Vsem, kar zadeva področje uporabe, to je izredno pomembno, tega ne smemo pozabiti. E, na svet opliva eh, dejstvo, da je eh, promet po morju zelo različno eh, urejen v vseh državah članicah. In mm, tu je govor o ladjah, ki naj bi bile izete, ki imajo manj kot 36 potnikov. Potem mi pa smo zahtevali 12 potnikov svet je eh, opredelil dve vrsti ladi. Eh, tiste, ki imajo samo tri eh, ljudi v posadki in tiste, ki grejo eh, vozijo na zelo kratke proge. Eh, in eh, to je bil pravzaprav prvi korak. Jaz mislim, da smo vključili tudi eh, promet po celinskih plovnih poteh. Eh, ta promet nasplošno se nahaja v veliki krizi in zato moramo zaščititi ta sektor. Eh, če jaz. Eh, bi bila pripravljena torej se še bolj zauzeti za e, rešitev tega problema. Mi moramo tudi, kar zadeva število potnikov, pri izvzetju se e, eh, prid do neke e, pametne rešitve. Jaz mislim, da gre tu za zelo zapleteno temo, tu je dosti nejasnosti e, in zagotovo Eh, potniki ne bodo zdaj spraševali, ali ima ladja več ali manj kot 300 uh, eh, registrskih ton. Uh, to je za njih, po mojem, brez pomena in zaradi tega bi morali tu uh, stvar izpremeniti. Potem, kar zadeva vprašanje. Uh, vračila stroškov in pa očkodnine. Um, jaz mislim, da bi tudi tu lahko to, kot je predvelagano, sprejeli. E, seveda pa je potrebno upoštevati tudi vprašanje e, oseb z omejeno mobilnostjo. Tu bo treba še marsikaj spremeniti. E, tu je tudi vprašanje, od kje naprej se e, očkodnine ne plačuje. E, mi vemo, kakšna je zahteva Evropskega parlamenta na tem področju. E, predlog pa je bil 40 evrov, e, torej to številna potovanja pa bi iz tega izvzeli. In potem je svet upošteval tudi posebnosti eh, nacionalnih situacij. Obstaja v Evropi pristanišča, ki eh, imajo naprimer samo en pomol, obstajajo pa seveda druga pristanišča, ki ponujajo vse eh, pristaniške storitve. In seveda tam bi lahko zahtevali več, tam bi eh, lahko zahtevali več storitev za potnike. In Zaradi tega smo skušali eh, pri svetu doseči še kaj več, eh, namreč tem, da smo vključili eh, pristaniške terminale. Mi se moramo še naprej pogajati s svetom in svet bo upošteval tudi 100 tisoč potnikov, ki jih letno eh, transportira eh, neka ladja. Eh, Eh, jaz mislim, da bi morali torej tudi to upoštevati. To bi moralo veljati za vse ladje in za vse pristanišča, tudi eh, nad in pod 100 tisoč eh, potnikov. Če bi torej to sprejeli, bi lahko eh, našli kompromis. Eh, vi imate v vseh eh, jezikih moje predloge sprememb. Eh, torej, jaz sem na vsak način pripravljena se še pogovarjati, zato eh, Eh, bom vesela, če bom dobila še dodatne predloge. Eh, eh, jaz bi bila za to, da to še razširimo, tudi vprašanje 4 evre, tudi tu moramo priti do neke kompromisne rešitve, eh, potem kar do, eh, zadeva dokazovanje. Naprimer, če ena oseba ne more priti na eh, ladjo, potem bi moralo podjetje dokazovati, zakaj ne. In v letalu je kontrolni stolp, tisti, ki odloča, ampak pri ladjah je drugač. E, tu lahko nekdo pritisne na kapitana in zato bi morali torej se dogovoriti, da more podjetje, agencija dokazovati, zakaj nekdo ne more priti na ladjo. Jaz mislim, da imamo tu torej dobre predloge. Eh, države, članice, ki imajo različne sisteme e, pritožb, bi morali imeti možnost, da te sisteme uporabljajo naprej. E, potem nadaljne vprašanje, ki ga je treba rešiti, so ljudje z omejeno mobilnostjo in e, treba je razmišljati tudi o tem, kakšne so dožnosti eh, agencij obstajajo razlike. Naprimer, eh, govor je o 48 urah, ki, eh, ko je treba eh, vložiti pritožbo. Eh, to gre zdaj za eh, delovne dni, a gre za konec tedna. Eh, Torej, ta eh, rok za eh, vlaganje pritožb eh, je bil skrajšan in jaz mislim, da bi morali tu tudi nekaj spremeniti in upoštevati tudi za kakšna potovanja gre. Kolega Bilbao je naprimer vprašal, kaj, zgleda, kaj je s temi 48 urami, torej na kaj se to nanaša. Naprimer, obstajajo zdravstveni razlogi, eh, zakaj nekdo ne sme priti na ladjo. Eh, govorila sem z poročevalci v senci in moram reči, da zaenkrat, če nisem uspela ugotoviti, kakšni bi bili razlogi, eh, Torej, kakšni zdravstveni razlogi bi lahko vodili do tega, da se neko osebo odstrani iz ladje? Jaz mislim, da bi to precedenčen eh, primer. Mislim, da lahko obstajajo različni razlogi, zakaj bi se neki osebi lahko prepovedalo, da pride na ladjo, ampak to je treba potem natančno opredeliti. Ob koncu lahko povem, da sem za koherentno nadaljevanje dela, potrebujemo več koherence. E, torej, če hočemo pokriti štiri sektore, štiri vrste prometa, potem moramo e, povsod zagovarjati iste pravice. Naprimer, če gre za to, da se zamenja e, vrsto prometa, se pravi nosilca prometa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Wortman Kohl. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila, prisrčno zahvalila gospe Ajali Sender za izvrstno sodelovanje pri pripravi tega poročila. Res je, da že nekaj časa delamo na pravicah potnikov in te pravice morajo veljati tudi za pomorski sektor. Rada bi se osredotočila na tista glavna poglavja. 53 predlogov sprememb je bilo vloženih in mislim, da bi večina morala biti neproblematična. Problem pa se pojavi pri področju uporabe. Če se navežem na to, kar je že prej povedal kolega Groš. Govorimo o pravicah potnikov, istočasno pa moramo poskrbeti za to, da je ta predlog razumen in izvedljiv. Sploh za tiste manjše operaterje, ki delujejo v tem sektorju. V delniškem sektorju govorimo o lastnikih, kapitanih, ki pogosto sploh nimajo pisarne. Oni enostavno nimajo dovolj časa, da bi opravljali še pisarniška dela, zato ker imajo veliko dela z upravljanjem samih ladij. Tako da me zanima nekaj v zvezi s tem tudi. Rekli ste, da bi pri celinskih plovnih poteh lahko zagotovili določene izjeme. Zakaj niste enako prožni pri vprašanju 36 potnikov? Mislim, da se preveč strogo držite številke 12, ko gre za potnike. Sploh glede na to, da tista podjetja, ki uporabljajo majhne ladje, težko izpolnjujejo ta pravila. Ko govorimo o številki pod 36 potnikov, govorimo o majhnih ladjah, o zgodovinskih plovilih, ki že v prvi vrsti niso bila zasnovana za večje skupine potnikov. Težko bi bilo preoblikovati takšna plovila, ogromno denarja bi bilo treba vložiti in tista podjetja, ki imajo to vrstna plovila na voljo, ne bi uspela prenesti dodatnih stroškov. Strinjam se s tem, da so pravice potnikov zelo pomembne in jih ne smemo omejevati. Zagotoviti je treba vse za to, da se pravice potnikov jasno zapišejo v zakonodaji. Naj navedem nekaj členov, da boste bolje razumeli moje stališče. Rekli ste, da naj se držimo številke 12 potnikov in unesemo več izjem. Vendar, če si pogledate 8.2, kjer govorimo o alternativnem transportu, potem 8.5 člena, 24.25 in tako naprej. Ti členi so preveč obremenjujoči za operaterje, zato bi bilo dobro, če bi bila evropska zakonodaja čim bolj jasna. Če si pogledate številko 36 potnikov, mislim, da s tem pošljete zelo jasno sporočilo državljanom glede tega, kaj lahko pričakujejo če želijo večjo ladjo, lahko pač poiščejo večjo ladjo. Mislim, da je to boljši sistem, kot da imamo nek dvotirni sistem, na podlagi katerega včasih velja številka 12 potnikov, včasih pa številka 36 potnikov mislim, da bi morali imeti posebne določbe za zgodovinska plovila in k tem plovilom zauzeti tudi bolj celosten pristop. Mislim, da bi se morali s svetom hitro dogovoriti in to boste dosegli, če boste pokazali večjo mero prožnosti. Če bi to storili, bo moja skupina podprla vaše prizadevanja. Hvala, gospa Bilbao. Gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se hotela zahvaliti tistim, ki so sodelovali, zahvalila gospe Ajala Sanders in eh, seveda moramo tu najti rešitev. Jaz ne bom govorila o tem, kar je navedla že poročevalka. Eh, po, eh, opozorila je na različna mnenja, ki so prišla do izraza na sestanku, ampak hotela bi povedati, da se še nismo zedinili, kar zadeva področje uporabe. V prvem branju pa bi zdaj hoteli priti do rešitev volitve, mi nismo tudi ne za dva leta, za dve leti, kar zadeva eh, izjeme, ker tu mislim, da bi bilo to precej nesigurno vse skupaj. Eh, tudi kar zadeva očkodnine, eh, najvišja vrednost, ki jo je predlagal svet. Potem tu obstajajo različna mnenja glede pričetka veljave tega dokumenta. Eh, Mi se zauzemamo za to, da bi imeli več jamstev za eh, potnike. To pa pomeni, da je potrebno, da podjetja pravočasno, torej v določenem roku, reagirajo na pritožbe. Eh, to pomeni, da Eh, ne bi smeli imeti administrativnih problemov eh, in eh, tudi kar zadeva številko 100 tisoč potnikov. Tu se nismo še zedinili, obstajajo nekatere zadeve, na katerih moramo še delati. Pri nekaterih vprašanjih pa se nikakor ne moramo strinjati s predlogi sveta. In sicer kar zadeva e, invalidne osebe, da nimajo dostopa do ladje, potem eh, zdravstveni razlogi. E, za nas je to e, ključnega pomena. Ne moramo zaradi zdravstvenih razlogov vreč neke osebe z ladje. E, torej, e, tu tudi ne piše, kdo je tisti, ki ugotavlja, ali je ta zdravstveni razlog tu ali ne. E, tu nam gre predvsem za to, da zastopamo pravice potnikov in predvsem e, invalidnih oseb oziroma oseb z e, omejeno mobilnostjo, torej vseh e, potnikov. E, vsi eh, lahko imajo kakšne eh, težave, mogoče ne danes, ampak kdaj v prihodnosti. Zato mislim, eh, da je to potrebno na vsak način rešiti. Mi iz Alde bomo dali na vsak način predloge sprememb. Hvala, gospod Lichtenberger. Ja, uh, herzlichen Dank. Prisrčna hvala. Mi imamo zdaj to isto razpravo, kot smo jo imeli pri avtobusnem prometu. Namreč mi eh, smo za pravice eh, ljudi z omejeno mobilnostjo, takrat, kadar je to enostavno, če se pa kaj zakomplicira, pa je seveda problem. Meni se zdi, da so nekatere zadeve vprašljive, kar smo tu slišali. E, prva zadeva je vprašanje velikosti. 12 ali pa 36 oseb. Jaz mislim, da bi morali skušati iti čim nižje s številom oseb, torej za to mejo, tako da bi se stvari izboljšale. Druga stvar so te zgodovinske ladje. Meni je že jasno, da stare zgodovinske ladje je težko pregraditi, eh, eh, ampak da se ne bi zgodilo, da je ena ladja, ki je deset let stara, je že zgodovinska, pa imajo potem izgovor. Se pravi, v glavnem ne gre za pregradnjo. Eh, te zadeve sploh niso tako komplicirane. Tu gre za ljudi, ki v invalidskih vozičkih slepe, eh, z težavami sluha in tako dalje. Imamo torej zelo različne zadeve. Za marsikaj ni potrebno dosti pregraditi, potrebna je volja, da za te ljudi nekaj naredimo. In to je zame najbolj pomembno. Zato ena točka, ki se mi zdi posebej pomembna, jaz sem s kolegico eh, Ajala Senders to, eh, o tem že govorila, to gre za vprašanje pristanišč. Torej, če nam ne bo uspelo, da bi tudi pri pristaniščih eh, omogočili dostopnost za te ljudi, potem ne moramo pričakovati, da bodo ljudje v invalidskih vozičkih oziroma z omejeno mobilnostjo plavali, eh, lebdeli, da pridejo na ladjo. Mora biti eh, možno, da bi imeli podobne zadeve, kot jih imamo zdaj, naprimer na letališčih, tudi eh, v pristaniščih. Je seveda, lahko zdaj trdimo, dobro, eh, v redu, to spet eh, ogroža majhna podjetja. Ampak zakaj ne obstajajo subvencije za to? Zakaj ne obstajajo subvencije za udejanjanje teh eh, predpisov? In sicer bi naj te subvencije dajala država. E, zelo dosti se vlaga v infrastrukturo, e, v pregradnje, kar pa zadeva nabavo aparatov, e, ki so za to potrebni, to delajo tudi majhna podjetja in to bi lahko njim tudi koristilo. Zato je potrebno to tako gledati na to. Jaz sem prepričana, da lahko tu naredimo pomemben korak naprej. In ob koncu, kar zadeva neodvisen organ, e, to je v dosjeju sprejeto, zato me zelo veseli kaj ti, če ne bomo imeli neodvisnega organa, na katerega se lahko nekdo obrne, če misli, da so njegove pravice kršene, potem se vse skupaj konča, že preden se sploh začne. Jaz mislim, eh, da bi morali insistirati tudi na kratkih prehodnih obdobjih in mi kot Evropski parlament, kot Evropska unija bi morali enkrat reči, da mi sprejemamo konvencijo pravic za eh, invalidne ljudi, mi jemljemo to resno in mi skušamo nekaj narediti, da jim olajšamo življenje. E, pozivam vas, kolegice in kolegi, e, to moramo imeti vedno pred očmi. E, vi veste, da so mi zelo pri srcu majhna in srednja velika podjetja, ampak ne smemo jih zlorabljati kot izgovor za vse. Česar ne naredimo za invalide oziroma ljudi z omejeno eh, mobilnostjo. Torej, eh, Jaz mislim, da če bomo to delali, tudi ne bomo koristili tem podjetjem. Hvala, gospod Majsner. Dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lahko sem dokaj kratka, ker je bilo marsikaj dobrega že povedanega. In sicer bi podprla dve točki, ki sta že bili omenjeni, namreč zdravstveni razlogi za dostop. Gospa Bilbao je že povedala v imenu Alde, da je to nespremljivo in da je potrebno tukaj eh, podrobnejše pojasnilo, kaj naj bi to pomenilo, kajti zgolj zdravstveni razlogi za to, da se nekomu odreče dostop, tega v Evropi ne moramo sprejeti in to je ključna točka. In pa drugič v tem primeru je, eh, kaj stvari pomenijo v praksi, to je potrebno upoštevati in tudi tukaj lahko povem, eh, zgodovinske ladje, ja, sama sem bila na zgodovinskih jadrnicah in tam je bil deloma omogočen tudi dostop za osebe na invalidskih vozičkih. Vprašanje pa je, v kolikšni meri lahko te osebe pridajo pod palubje. To je seveda problematično. In eh, vemo, da vse ni uresničljivo, tudi eh, pri najboljši volji ne in eh, tudi zgodovinske ladje so spomenisko zaščitene in zato tudi ni mogoče vsega spreminjati, ampak potrebno je preučiti, kaj je mogoče in kaj ne in mislim, da lahko najdemo neko ureditev, eh, ki bo ljudem, ki ne morejo priti v podpolubje, omogočala druge možnosti. Mislim, da je to vsekakor uresničljivo brez velikih posegov. Hvala lepa komisija, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija bi rada čestitala gospe Ajali Sender in vsem poročevalcem v senci za trdo delo, ki so ga upravili pri tej tematiki. Kot vidimo, si vsi prizadevate za to, da bi našli nek kompromis, ki bi bil dober tako za industrijo kot za potnike. Ugotavljamo, da obstaja kar nekaj težav, sploh ko gre za področje uporabe, za zdravstveno vprašanje, za očkodnino, za pogoje, za izplačila, za ceno vozovnic. Vendar smo prepričani, da bomo našli kompromis. Glede področja uporabe naj podarim to, da se strinjamo s določenimi govorniki, ki pravijo, da bi morali imeti jasna merila, da bi bil dvojni prak samo nekaj, kar bi potnike begalo. Zdi se mi, da bi lahko našli kompromis med številkama 12 in 36. Komisija je najprej predlagala številko 12. Nekatera, ladi, nekatera plovila so že izključena do 500 metrov ali do trije člani posadke. To so merila, ki trenutno veljajo. Kompromis pa se mi zdi, da se nahaja nekje vmes. Na koncu naj povem še to, da potniki, ki potujejo po morju, že predolgo čakajo na zaščito svojih pravic, zato res ne bi smeli odlašati. Komisija se veseli nadaljnega dela, upam, da bomo dosegli kompromis v drugem branju, kajti to bo koristilo potnikov, ki potujejo po morju. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala Sender. Hvala lepa gospod predsednik. Tudi sama bi se rada še enkrat zahvalila za vse predloge kolegic in kolegov, kar zadeva področje uporabe, kot je rekla gospa Jegar in kot so rekli nekateri ostali. Se mi zdi, da obstaja manevrski prostor. Mislim, da bi lahko približali svoja stališča. Mislim, da bi bila ta stališča spremljiva tudi za industrijo. Tudi na področju očkodnin in na področju zdravja bo treba nekaj storiti. Pri očkodninah je možno doseči kompromis, pri zdravstvenih vprašanjih bo naloga nekoliko težja, sploh na področju potnikov, ki potujejo po morju. Še enkrat najlepša hvala tudi španskemu predsedstvu za uložen trud, zato da bi čim bolj približali stališča sveta in parlamenta. Mislim, da bi pri teh treh točkah, kjer se pojavljajo težave, bilo možno doseči dogovor ali pa vsaj preložiti te točke v tem trenutku in jih kasneje vključiti. Mislim, da je pri teh točkah že prišlo do precejšnjega zbližanja stališč. Vsi so pokazali pripravljenost, da se doseže dogovor v prvem branju. Zato še enkrat najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom in tudi komisiji za pomoč. Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb pri tem poročilu je 6. maj. Odbor Tran bo glasoval o tem 1. junija na plenarnem zasedanju julija, enako kot pri pravicah potnikov v avtobusnem prometu. Rok za vložitev sprememb pa je 6. maj, za poročilo gospoda Kančjana pa 7. maj. O obeh bomo glasovali 1. junija. Dobro, naslednja točka na dnevnem redu. Evropsko železniško omrežje. Gospod Marinisko je poročevalec. Moc umet, domnule, eh, prešedinte. Simas. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Avut mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și vreau pe... Od zadnjega sestanka smo skupaj s poročevalci v senci precej trdo delali, zato bi se jim rad zahvalil za sodelovanje in tudi za njihovo pripravljenost. Imeli smo tudi sestanke s svetom, trialoge, prav zaradi tega. Imamo sedaj precej ustnih predlogov sprememb k stališču, ki sem ga sam predložil. V te ustne predloge sprememb sem poskušal nesti tudi nekatere vidike, o katerih sem se pogovarjal tako s svetom kot s poročevalci v senci. Pri teh točkah smo dosegli sporazum. Poleg tega pa. smo se pogovarjali tudi o nekaterih kompromisnih predlogih sprememb, ki sem jih predstavil. S poročevalci v senci sem se že dogovoril. 80 predlogov sprememb je bilo uloženih in mislim, da sem vse uspel vključiti v kompromisne predloge ali pa kakšne druge predloge sprememb. Tako da bi dosegli dogovor tudi med posameznimi političnimi skupinami. Še dve zadeve bi rad omenil, ki sta vsaj meni osebno zelo pomembni. Kot prvo sprejel sem stališče sveta in dodal prilogo. Odobrili smo kar nekaj koridorjev v okviru te uredbe. Na začetku smo imeli mrežo konkurenčnega tovornega prometa, v nekaterih predlogih sprememb se omenjajo nekatera mesta, skozi katera tečejo koridori, vendar upam, da bomo uspeli doseči dogovor tudi o tem vprašanju čim hitreje. Druga pomembna tema, o kateri smo govorili, so točke vse na enem mestu. Mislim, da nam je sedaj uspelo doseči sporazum med posameznimi političnimi skupinami in tudi svetom kajti ta vidik je zelo pomemben. Pomembno je, da imamo točko vse na enem mestu, kjer lahko uporabniki tovornih koridorjev zaprosijo za odobritev in odobritev tudi prejmejo, sploh, ko gre za zmogljivost na tovorni prometni poti. Pri pogajanjih svetom bo ena tema ostala problematična in sporna, predvsem, ko gre za vlagatelje s pooblastilom, pooblaščene vlagatelje. Verjetno bo svet temu nasprotoval, zato ker so zelo navezani na to točko, kot boste videli tudi pri glasovalnem seznamu. V Evropi imamo odprt trg in zato to potrebujemo, vendar se svet ne strinja s tem, da bi unesli tudi to možnost. bomo videli, ali je možno doseči dogovor ali ne. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede predlogov sprememb, ki sem jih sam predložil. Zanima me tudi, kaj menite o predlaganem glasovalnem seznamu. Danes sem se pogovarjal tudi s poročevalci v senci. Na podlagi teh pogovorov bom unesel nekaj sprememb na glasovalni seznam in sicer pravočasno, tako da se jih boste lahko pogledali in jih tudi upoštevali pri glasovanju jutri zjutraj. Hvala. Hvala lepa, gospod Marinesku. Najprej poročevalci v senci, gospod Liberacki, skupina socialistov in demokratov najprej. Bardzo, Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj potrdim to, kar je ravno kar povedal gospod Marinesku. Res je, da so predlogi sprememb strani poročevalcev in ostalih členov bili predmet poglobljene obravnave, kjer smo se strinjali, smo predloge sprememb enostavno sprejeli. Če pa je prišlo do razhajanja v stališčih, smo skušali doseči kompromis. Zato bomo imeli kar nekaj ustnih predlogov sprememb. Bi pa rad povdaril, da smo v naši politični skupini preučili ta projekt. Nam se zdi, da s tem stopamo korak bližje k odprtem evropskem železniškem prostoru. Razpravljali smo o različnih možnostih, naprimer nameravali smo prositi komisijo, da umakne ti projekte, da oblikuje nove projekte v zadnjih nekaj tednih smo dosegli precejšen napredek pri teh vprašanjih, predvsem zahvaljujoč veliki meri potrpežljivosti gospoda Marineska. Upoštevali smo tudi stališča posameznih zaporednih predsedstv naš predsednik je imel prav, ko je rekel, da bodo na železniškem področju našli sto razlogov, zakaj ta sektor naj ne bi dobro deloval. Lahko se najde vedno na stotine izgovorov kot vemo pa se to vrstne ovire lahko vedno pojavijo. Še vedno obstaja problematičen termin tovorni koridor. Glede opredelitve se še nismo čisto natančno dogovorili, ampak zaenkrat smo v definicijo vključili tudi železniške poti, glavne poti in stranske poti. Upoštevali smo tudi trajekte. Govorili smo tudi o točkah vse na enem mestu. Zdi se mi, da smo našli dober kompromis in da bi tak sistem vse na enem mestu lahko oblikovali za vsak posamezen koridor. Mislim, da smo s tem izpolnili pričakovanja sektorja posameznih upraviteljev, CER-jev in ostalih organov. Precej podrobno smo obravnavali tudi reševanje sporov med posameznimi organi in nacionalnimi organi. razen pri dveh državah članicah, Cipru in Malti, se mi zdi, da smo upoštevali koridorje iz vseh držav članic, tudi Slovenije. Nekaj pomislekov še obs obstaja. Eden je povezan s tem, da železniški tovorni promet ni prednostna naloga držav članic. Države članice niso pripravljene dodatno vlagati v te projekte, kar zadeva same roke. Najprej dveletno obdobje, šestmesečno obdobje za dokončno predložitev povezav. Potem, kar zadeva vlaganje prošen, zmogljivosti, posameznih slotov za vlake. Vsa ta vprašanja so bila sporna in pri vseh teh točkah nam je uspelo doseči dogovor. Zato je naša skupina zadovoljna z doseženim, kajti dosegli smo precejšen napredek in na koncu tudi sprejeli predlog, ki je trenutno na mizi. Res je, da imamo glasovalni seznam. Glede tega seznama smo se v veliki meri že dogovorili. S tem glasovalnim seznamom bi lahko dosegli večino, zato pozivam vse kolegice in kolege, da nekoliko znižajo svoja pričakovanja. Tudi sam sem se odpovedal nekaterim svojim predlogom sprememb, tudi gospod Marinesku se jim je odpovedal, zato vas res prosim vse, da dejstvo, da nekaterih vaših predlogov sprememb nismo upoštevali v celoti, ampak končni rezultat je pozitiven in upam, da bomo lahko uspešni. Hvala. Hvala lepa, gospa Bilbao Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Marinesku. Gospod Marinesku si je res veliko prizadeval na tem zelo zapletenem področju. Hvala lepa tudi sekretarjatu, hvala lepa tudi asistentom, ki trpijo veliko bolj kot mi. Danes dopoledne smo imeli zadnji sestanek, vsi smo vložili predloge sprememb, tudi skupina Alde je vložila kar nekaj predlogov sprememb, ki jih v prejšnjih pogajanjih niso vključili. Mi smo skušali v prvem branju v parlamentu vse te točke obraniti. Moram reči, da smo sodelovali na čisto vseh sestankih, skušali smo biti konstruktivni in podpreti nek dokončno oblikovan projekt, imeli pa smo skupni cilj in sicer, da bi ta projekt bil evropski. Zato smo res branili vse tiste predloge sprememb, ki so evropsko naravnani. Res je, da smo pri tem projektu naleteli na kar nekaj težav. Svet je v prvo prilogo želel unesti kriterije, na podlagi katerih bi lahko oblikovali nove koridorje in spreminjali obstoječe koridorje. Druga priloga bo sedaj prenešena v normativni del besedila, glede tega smo se strinjali. Na, v prvi prilogi so opisani vsi koridorji, o katerih smo se že dogovorili. Svet smo večkrat vprašali, zakaj je oblikoval točno te koridorje, zakaj ne druge drugih koridorjev, vendar na žalost nismo dobili dokončnega odgovora. Edino to so nam rekli, da je takšno pač stališče držav članic. V prihodnosti se bodo ti koridori še spremenili. Imamo tudi predlog spremembe, ki se nanaša na prvo prilogo. Mi bomo glasovali proti temu predlogu spremembe, podprli pa bomo vse ostale predloge sprememb, ki se nanašajo na koridorje. V prvem branju smo res skušali zagotoviti čim večjo podporo. Danes dopoledne smo dosegli precej kompromisov. Vprašanje sistema vse na enem mestu pa povzroča kar nekaj težav. Obstajajo tri stališča oziroma tri možnosti. Že na podlagi današnje razprave je bilo predlagano, da bi imeli eno enotno okence vse na enem mestu na evropski ravni, to bi bilo težko doseči. Druga možnost je, da bi imeli nacionalno okence vse na enem mestu za vsako posamezno državo. O tem smo se pogovarjali. Predlagala sem tudi sama skupaj s politično skupino še tretjo možnost. In sicer to ni nikogašnji projekt, lahko pa bi bila skupna rešitev. Naprimer, da bi imeli eno okence vse na enem mestu za vsak posamezen koridor. S tem bi zagotovili temu projektu evropsko vizijo in na tak način bi državam članicam omogočili tudi to, da vložijo svoje prizadevanje v to, da ti koridorji dobro delujejo, da si med seboj izmenjajo informacije glede težav, glede tega, kje stvari dobro delujejo in kako dobro delujejo. Poleg tega se mi zdi, da je to dober predlog za to, da dosežemo dogovor o tem projektu. Svet je bil precej zadržan, ni povedal kaj dosti o tem vidiku, vendar se nam je res zdelo pomembno, da omenimo tudi to možnost. Zato, ker bo treba razpravljati tudi več o tem, koliko bomo vlagali v posamezne projekte. Vsa ta vprašanja, ki sem jih omenila, so bila najbolj problematična, ampak danes dopovdne smo dosegli dogovor in upam, da bomo jutri lahko glasovali o tem projektu, ki ga je parlament podporil v prvem branju. Hvala. Gospod Kramer za zelene. Ja, tudi jaz bi se najprej zahvalil poročevalcu gospodu Marinesku. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu, ki nas je zelo dobro podpiral in pa tudi eh, zahvaljujem se poročevalcem v senci. Eh, dve točki sta bila za nas odločilni in zato lahko podpremo celoten svežen. Najprej eh, prvo stališče komisije, eh, da se vzpostavi eh, omrežje za, transport, za transportni, torej tovorni promet, ne da bi upoštevali potencialne izgube. No, imamo različne okvirne pogoje, na tem moramo razpravljati. Pri nas v Nemčiji je to na vseh trasah uh, urejeno. Ponekod imamo uh, hitre povezave, ki so rezervirane za hitre vlake, ampak imamo tudi druge tire, kjer je predviden tovorni promet. Seveda pa ne želimo, da bi prišlo do neke uh, rezervacije za tovorni promet. Uh, zaradi česar bi 10, 20 ali 30 eh, potniških vlakov preprosto odpadlo, eh, pričemer ne bi niti vedeli, ali bo tovorni promet dejansko potekal. Torej, eh, taka predstava je bila za nas nespremljiva in obstajajo seveda različne razmere po različnih državah in ne predstavljam si, da bi kdo od nas odšel domov in rekel, no, Eh, na mednarodni ravni imamo čudovite eh, tovorne koridorje in zato boste eno uro dlje čakali na regionalni vlak. Ne vem, kdo bi lahko kaj takega zagovarjal. Našli smo kar nekaj kompromisov, ampak eh, vendarle bi rad opozoril še na nekaj stvari, ki so za nas izredno pomembne. Zdaj se pojavljajo delegirani akti. Jasno je, da je tukaj parlament tudi vključen komisija nima pravice, da bi sama sprejemala spremembe. Ne le, da nas morajo vprašati, ampak potrebuje tudi naše soglasje, če želijo kaj spremeniti. In mislim, da je zares pomembno, da se bodo stvari na tak način tudi odvijale. Eh, potem pa drugič, vprašanje teh postav vse na enem mestu in različnih eh, teles, kako se ti razlikujejo od eh, upravljalcev infrastrukture. Jasno je, da eh, s programi upravljajo eh, upravljalci infrastrukture na nacionalni ravni. Oni pač ne, mo ne morejo reči, mi bomo zdaj uporabljali to za transportni promet, vi pa počnite s svojimi vlaki, kar želite. Torej šele, ko uh, upravljalci infrastrukture to dovolijo, potem lahko pristojni organ odloči, kako bodo vozili vlaki glede na potrebe. Torej ne gre za neko prednost pred uh, ostalimi, ampak če je tras na voljo, uh, Eh, ne morejo omakniti svoje odločitve samo zato, ker obstaja tudi nek konkurent, ki bi takrat želel voziti. Eh, razmere v Evropi so zelo različne, nekatere države poznajo tak sistem, eh, da imajo posamezni upravljalci rezervirane določene trase, ne glede na to, ali tam promet poteka ali ne, samo zato, da s tem ovirajo konkurenco. In, uh, pomembno je, da če je sprejeta odločitev, da je nek koridor na voljo, da je neka trasa na voljo, potem mora tam promet tudi steči, kar zdeva vse na enem mestu. O tem smo veliko razpravljali in eh, po naših predstavah naj bi obstajal nek nadrejeni organ, Eh, pri katerem podjetje prosi za neko čezmejno traso. In eh, to zato, da ni potrebno vprašati štirih upravljalcev eh, infrastrukture. Če je potem ta zahteva potrjena, potem to temelji na odločitvah posameznih upravljalcev infrastrukture. Imam pa vprašanje, kako. Naj si zdaj to predstavljamo. Včasih zveni, kot da bi imeli dva eh, nadrejena organa. Eh, nekdo eh, zbira zahtevke in eh, jih potrjuje, eh, drugi pa je odgovoren za eh, kratko in dolgoročne naložbe. Mislim, da če bi ti dve funkciji ločili, bi prišlo do dvojne razprave, kajti če eh, vidimo, da postavljamo obstaja veliko popraševanje, ki ga ne moremo uresničiti zato, ker na določeni distanci manjka drugi ali tretji tir. E, če je vse to že bilo e, predmet razprave, potem je potrebno sprejeti odločitev, ampak e, vem, da. Eh, take odločitve trajajo dolgo časa, ampak vendarle je to mogoče. No, tudi pri Rostoku vem, da traja že 60 let in se še vedno niso odločili, ampak eh, upam, da jim bo vendarle uspelo. Tudi v Veroni je trajalo skoraj 100 let, ampak eh, mislim, da se bo, oziroma upam, da se bo kaj spremenilo. Torej, dobili smo kar nekaj kompromisov, vsi smo si prizadevali za to in še enkrat se zahvaljujem uh, vsem, ki so sodelovali in ker mi predsednik že grozi svojim kletevcem, bom zdaj končal. E Najlepša hvala v imenu skupine ECR, gospod Tepi. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Tudi sam nasplošno podpiram poročilo in kompromise, ki jih je predstavil poročevalec. Še posebej se strinjam eh, z načelom koridorjev, seveda. Edino vprašanje, ki ga imam, je, uh, um, ali bo se skupaj delovalo. Vzpostavili bomo nek skupni organ, vse na enem mestu in to je tudi moja glavna točka kritike, bo to delovalo ali ne, ali ne bi bilo bolje, če bi ohranili sistem eh, organov za nacionalne infrastrukture vsaj nekaj časa in bi te organe med seboj bolje povezali, ter eh, bi vzpostavili nadzorni sistem, ki bi zagotavljal preglednost, eh, prečeval roke in tako dalje. Kajti, če sistem se na enem mestu ne bo deloval, ne bomo imeli ničesar, vse čas bomo čakali na uh, proste časovne niše in tako dalje. In uh, so države, kjer je gostota prometa zelo visoka, kot v Nemčiji in potem je tu Francija. In, Ne, če ne bo eh, organa, ki bi uresničeval sistem vsaj na enem mestu, ne bomo vedeli, ali vlak lahko pelje ali ne. Zato kot kompromis predlagam, da najprej poskušamo bolje med seboj povezati obstoječe sisteme, vsaj v prvih nekaj letih, in da potem ocenimo, ali je mogoče uvesti sistem vse na enem mestu. To bi bil bistveno bolj postopen pristop. In tega se spominjam tudi iz postnega sektorja. Predsednik to zelo dobro pozna. Ko smo začeli z razpravami pred desetimi leti, sva bila vsak na svojem koncu, eh, na koncu pa sva se oba strinjala. Uh, no, tudi gospod Crver je tukaj, skoraj sem vas pozabil, ampak uh, to je bil uh, nek razvijajoči se proces in mislim, da bi bil pri, postopen pristop tudi tukaj boljši, kajti če gremo z, uh, v smeri sistema uh, vse na enem mestu, nam grozi, da to potencialno ne bo delovalo in to lahko grozi celoten predlog. Hvala. Hvala, gospod Groš. Ja, danke, Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu in naj povem Evropski ljudski stranki, da se nam zdi zelo pomembno, da gre za dejanski evropski koncept, eh, ki ne pomeni samo združevanja nacionalnih konceptov. In eh, vemo, da to pri tem dosejo ne bo tako enostavno, ampak. Eh, tako pročevalec kot pročevalce v senci so opravili zelo dobro delo in s vsi smo se odločili, da bomo šli v to smer. Prestojni organ bo torej moral imeti ta um, nadnacionalni značaj, uh, kar zadeva upravljalce infrastrukture, pa mora obstajati možnost dolgoročnega načrtovanja naložb, uh, pa seveda tudi možnost odzivanja na kratkoročne razmere. Uh, takih primerjih pa seveda mora obstajati določena lestvica prednostnih nalog. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem, ki so delali na tem dosjeju, podpiramo jih in upam, da bo komisija skupaj z njami še naprej delala v tej smeri. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Elka Draj. Wel, voorzitter, ik zou me willen aansluiten bij vorige sprekers. En, en de... Najlepša hvala, gospod predsednik. Če nadaljujem, kjer je zaključil moj uh, predhodnik, najprej naj se zahvalim poročevalcu za trdo delo. Mislim, da smo na koncu dosegli veliko več napredka, kot smo se bali v preteklosti. Pri tovrstnih dosegih se moramo zastaviti dve temeljni vprašanje. Najprej, ali uresničevanje te direktive pomeni napredek, ali eh, dejansko na tak način lahko dosežemo, da bo tovorni promet po železnici postal bolj privlačen, bolj zanesljiv, ali bomo na ta način napredovali v smeri bolj integriranega evropskega sistema. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se navezuje na metodo pobudo, ali je ta predlagani pristop dovolj prožen. In po mojem mnenju je odgovor na obe vprašanji pravzaprav ja, čeprav nič ni popolno in eh, govorimo seveda o kompromisih. Tu sta dva pomembna dejavnika. Najprej opredelitev železniškega koridorja. Mislim, da bi bilo zelo pametno, če bi v prilogo vključili seznam. Vsekakor pa moramo ohraniti prožen pristop mm, in ohraniti možnost sprememb preko delegiranih aktov. Potem eh, drugi sistem, vse na enem mestu. Ideja za tem je, da bi ta sistem uporabljali za učinkovito dodeljevanje zmogljivosti. Mislim, da je predlagana rešitev prava pot naprej. Mislim, da ni ustrezno, da bi se zauzemali za nacionalne sisteme vse na enem mestu, ker to tudi ni v duhu našega predloga. Prizadevati si moramo za bolj celosten pristop eh, z eh, enim organom na koridor. To je najbolj ustrezna rešitev. Eh, Tudi integriran sistem usklajevanja oziroma koordinacije bi lahko bil vključen v eh, sistem vse na enem mestu. Trenutni sistem deluje, ampak ne dovolj dobro, zato moramo narediti korak naprej in vse na enem mestu je eh, ustrezan način, kako lahko to dosežemo. Pomembno je tudi, da eh, vzpostavimo postopek za arbitražo v primeru sporov in da tukaj najdemo neko rešitev. Eh, za zaključek naj povem, da mislim, da se ne smemo ujeti v past in misliti, da bo samo ta zakonodaja kot taka eh, pomenila revolucijo v učinkovitosti tovornega eh, železniškega prometa ko bomo kasneje govorili o poročilu grož, se bomo tega še toliko bolj zavedli. Torej, potrebna bo še cela vrsta nadaljnih, svež, eh, nadaljnih ukrepov, če želimo zagotoviti, da bo evropski železniški tovorni promet bolj učinkovit in bolj konkurenčen. Gre torej za pomemben, a. E, Eh, vendarle inovativen korak naprej, gospa Meissner. Ja, ja Jaz se lahko pridružim temu, rečeno je bilo, da je to korak v pravo smer, kar zadeva tovorni promet, ki hočemo, da bi bil bolj prožen v Evropi. Jaz sem mnenja, da je to ravno problem. Mi hočemo, da eh, tovorni promet dobro funkcionira čezmejno, kot na papirju že dolgo piše, v realnosti pa do tega še ni prišlo. Jaz bi spregovorila o dveh zadevah. Hvala, gospod Kramer je že rekel, v Nemčiji imamo problem, da. Eh, ne moremo eh, eh, realizirati zahteve po ja. eh, prioriteti tovornega prometa, zato bi bilo dobro, da to ni zdaj tako. In drugo, se je ta sistem vse na enem mestu in to je dejansko tako, da v moji politični skupini obstaja še razprava, kaj bi bila najboljša rešitev. In poročevalka v senci je rekla, da obstajajo tri možne rešitve. Eh, najbolj evropska je mogoče dejansko, če rečemo, imamo po vsakem koridorju en sistem, vse na enem mestu. Pri nas eh, so nekateri mnenja, tudi jaz sem tega mnenja, da lahko rečemo, da nacionalni eh, sistemi vse na enem mestu ne, eh, niso dobro usklajeni. Če bi jih bolj usklajili, eh, če bi bili za to zadoženi, bo mogoče to boljše, kot da bi uvedli en dodaten sistem, ki bi pomenil eh, dvojni sistem. Mi eh, v Evropi hočemo zadeve poenostaviti, ne pa še bolj eh, zakomplicirati. In seveda lahko razumem vse tiste, ki pravijo, da potrebujemo vse na enem mestu za vsak koridor, ker so prepričani, da mogoče drugače to ne bo nezvedljivo. Druga zadeva bi bila možnost, da preko nacionalnih eh, sistemov pridemo do rešitve. Ampak dejansko je vprašanje, kako bomo v prihodnje to zadevo rešili. In po mojem bi lahko bil to še en možen ukrep, da bi rekli nacionalni, zdravstvenim sistemom vse na enem mestu, da morajo med seboj eh, dosti bolje eh, usklajevati delo. In to bi bila, eh, bilo jamstvo, da bo promet v Evropi funkcioniral bolje kot do sedaj. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, jaz bi se hotela vsem, ki so sodelovali pri tej tebi, zahvaliti, eh, to dejansko ni bilo enostavno. Menim, da bi lahko za, bilo lahko zanimivo, da če ne bomo uspeli z sistemom vse na enem mestu, da bi mogoče lahko naredili tako, da bi bil vsak koridor poseben upravljalec, to je mal več kot nacionalni eh, koordinacija, ampak eh, včasih pač ne gre eh, in nimamo uspehov z temi nacionalnimi sistemi, zato bi bilo to boljše, če bi nadnacionalno organizirali. In drugič, gospod Marinesko, obstajata dva predloga sprememb, eh, sicer z moje strani, ki jih niste eh, sprejeli vidim po tem glasovalnem seznamu, ki ste ga predložili. Jaz bi vas hotela prositi, da ko boste to predelali še enkrat, če bi mogoče to upoštevali. 116 sem ob koncu eh, dodala tega, kar nimate v tretjem, eh, če no namreč, da transevropska. Kaj morajo zaobsegati transevropska omrežja? In da je potrebno predvideti ustrezno prilagajanje železniških koridorjev. Torej, 116 gre samo za to prilagoditev. E, prilagoditev prihodnih projektov z že obstoječim stanjem, se pravi to, kar predvideva koridor. In 158, mislim, da je šlo za 158, tu ne gre samo za pristanišča, temveč tudi za multimodalne platforme, ki jih je treba prav tako upoštevati. Kaj ti tu bi pri koridorjih? Eh, se moralo odvijati pretovarjanje na druga prometna sredstva. Torej, to bi morali pri tem uh, upoštevati, upoštevati za prihodne načrtovanje, torej te multimodalne platforme, tako da bi eh, blago dejansko prišlo tja, kamor naj bi prišlo. Hvala, gospod Kramer. Želeli ste nekaj dodati, upam, da na kratko. Ja, dve stvari sem pozabil. Eh, danes mislim, da se sporočevalcem strinjala, da v 13. odstavku recognizing in tako naprej, to je na 14. strani glasovalnega seznama in pa kar zadeva kompromis H, da bi tukaj upoštevali tudi še tako imenovane silent freight trains. In pa še zadnja točka, gospod Kadrava ima seveda posem prav, dokler so okvirni pogoji tako nepravični, da uh, imajo vsi ostali uh, prevozniki uh, državno podporo v obliki subvencij, potem pač železnica nima enakih možnosti. Uh... Najlepša hvala. Naj še sam na kratko dodam. Tudi sam čestitam pročevalcu za opravljeno delo in pa tudi pročevalcem v senci za vsa prizadevanja. Skrb, zaskrbljen sem zaradi železniškega tovornega prometa v Evropi in eh, glede prihodnosti tega prometa. Mislim, da če ne bomo ukrepali, eh, k malu ne bomo več mogli govoriti o tovornem železniškem prometu v Evropi, naprimer čez 20 let. In uh, zaskrbljen sem uh, nad tem, kot je rekel gospod Liberacki, da uh, ko poskušamo razviti železnice, uh, pogosto težave izhajajo iz železnic samih in pa tudi iz držav članic. Uh, Kar zdaj v tiste, ki ste rekli, da je to majhen korak naprej, pri tem sem se seveda spomnil tega, kar je povedal Neil Armstrong, ko je stopil na uh, Луно, че ми uh, Нил Армстронг доволи моехен плагиат. Verjetno je tu res uh, majhen korak za železnico, ampak dejansko bi potrebovali velik preskok za človeštvo. Gospod Paskarel iz komisije. Merci, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad v imenu komisije zahvalil gospodu Marinesku, poročevalcem v senci in tudi odboru Tran v celoti. Mislim, da je od prvega branja razprava precej napredovala. Na začetku drugega branja smo res imeli težave, ampak sedaj smo vendarle prišli do rezultatov, ki nam omogočajo nadaljni napredek. Kasneje se bom lotil določenih posla... predlogov sprememb, ampak nasplošno gledano bi rekel, da je razprava o predlogu uredbe komisije osredotočena na na eno vprašanje. In sicer, ali želimo ohraniti status quo na področju železniškega prometa, se pravi, ali bomo imeli upravljavce infrastrukture in železniška podjetja, ki se bodo organizirala na nacionalni osnovi v prvi vrsti in na evropski osnovi v drugi vrsti, ali pa bomo organizirali promet na evropski ravni in sicer preko instrumentov usklajevanja in tudi preko regulativnih in obveznih zavezujočih elementov. Odbor Tran je bil zelo kritičen na zadnjem sestanku, ko smo govorili o izvajanju. Prvi železniški svežen se vam ni zdel dober. Sedaj imate priložnost, da prispevate k ustreznemu izvajanju uredbe, ki se nanaša na odpiranje trga, na vzpostavljanje konkurenčnosti, na mednarodni promet. Če boste seveda sprejeli to poročilo in predloge sprememb, ki gredo v to smer. Nažalost pa imate tudi predloge sprememb, ki gredo v nasprotno smer. Vsaj stališča komisije bi tu morali biti nekoliko nezaupljivi se bom dotaknil teh predlogov sprememb čim bolj kratko. Najprej one stop shop, vse na enem mestu. Komisija je v svojem prvotnem predlogu, ki ga niste, ki ga svet ni sprejel v skupnem stališču, bilo zapisano, da bi imeli vse na enem mestu za vsak posamezen koridor. S tem bi upravljanje s prometom v posameznem koridorju prenesli na točko vse na enem mestu. Sedaj imamo na voljo nacionalne sisteme vse na enem mestu, ki pa upravljajo z večjimi koridori, vendar to ne, delju, ne deluje. Imamo one-stop shope, ki sicer obstajajo, ampak se jih zelo redko in zelo delno poslužujejo železniška podjetja, ki zahtevajo določeno sprejemanje odločitev. kako se odločamo o one-stop-shopih. Ponavadi smo zaradi zauzetega pristopa deležni kritik, nekateri pravijo, da določenih zmogljivosti ne uporabljamo, da se poslužujemo samo enih podjetij, drugih ne, da ne delujemo nediskriminatorno pri dodeljevanju one-stop-shopov za posamezen koridor. Mislim, da bi morali regulatorji zagotavljati nadzor nad točkami vse na enem mestu, zato da ne bi ovirali konkurenco. 140. predlog spremembe, 142. predlog spremembe želite izključiti vlogo regulatorjev pri One Stop Shopih, s tem bi storili velik korak nazaj pri liberalizaciji železniških storitev. Kar zadeva poblaščene kordi, kandidate oziroma vlagatelje. Pooblaščeni vlagatelji so lahko tudi operaterji, ki niso železniški operaterji, ampak ki delujejo kot drugotni operater na nacionalni ravni in ne delujejo nujno skozi celotni koridor. To pomeni, da je treba za njih zagotoviti enaka konkurenčna pravila in pogoje skozi celoten koridor. Authorized applicants, kot jih imenujemo, torej pooblaščenim ulagateljem, moramo dati možnost, da delujejo skozi celoten koridor. To je zahteva komisije. Kolikor vem, bo vaš odbor to podprl, zato bi res morali ustrajati pri svetu, da dosežemo svoje. Kar nekaj kompromisnih predlogov že kroži, vendar bi res morali storiti korak naprej, če želimo več kot zgolj trenutno stanje če ne bomo dali tega dovoljenja, potem ne vem, čemu imamo sploh koridorje. Potem upravni odbor, nek management board, mora imeti možnost od, sprejemati odločitve in v njem morajo delovati upravljavci. Ne smemo pa dopustiti, da bi prišlo do mešanja posameznih interesov. V upravnem odboru želimo, da so zastopana ne železniška podjetja, ki so stranke, temveč upravitelji z infrastrukturami. Le na tak način bomo lahko zagotovili ustrezno konkurenčnost. Železniška podjetja bodo zagotovo imela tudi svojo besedo pri upravljanju s koridorji, vendar lahko oni naprimer zasedajo v okviru posvetovalnih svetov, In pri upravljanju s koridori bomo zagotovo upoštevali tudi njihovo mnenje, ne bodo pa oni imeli glavne besede. Potem je tu še zelo občutljivo vprašanje. V prvem branju je tudi bilo izpostavljeno strani sveta in parlamenta in sicer prednostna pravila. Svet je dosegal nek kompromis in ta kompromis pušča komisijo nekoliko v negotovosti, zato ker je to ravnotežje zelo nestabilno. Obstajajo različna stališča. Ne bomo trdili, da mora tovorni promet imeti prednost pred potniki. To ne bi bilo sploh dopustno. Vendar, v okviru koridorjev morajo upravitelji infrastruktur doseči dogovor glede skupnih pravil, ki ne bodo diskriminatorni do tovornega prometa v primerjavi s potniki. Takšno namreč trenutno stanje. Skratka, nobenih prednosti za tovorni promet, niti nobene diskriminacije do potnikov. Predlogi sprememb, kot so 151 in 153, skušata izključiti uporabo teh prednostnih pravil v urah konice. Če bomo podprli ta dva predloga sprememb, bomo izgubili bistvo pri celotni vaji. Potem še par predlogov sprememb, ki se nanašajo na regulatorje. Uh, ne moremo kar tako spostaviti evropskega regulatorja za vse evropske železniške poti. Regulatori so vezani na nacionalne poti in ti regulatori se morajo med seboj sklejevati. Vidim, da mahate skladivcev, zato bom počasi zaključil, gospod predsednik. In sicer komisija. Se strinja s tem, da so številni predloge sprememb pomembni za poslance, ki so uložili zlasti tisti predlogi, ki se nanašajo na potek koridorjev. Vendar potek koridorjev temelji na poslovnih primerjih, ne na zemljepisnih kriterijih. Kar zadeva koridorje, je bistvenega pomena to, kakšno je popraševanje na trgu, ne pa kakšen je itinerar posameznega koridorja oziroma kakšen itinerar si je želel, naprimer tisti, ki je vložil predlog spremembe. S tem sem zaključil. Hvala. Hvala, gospod Paskareli. Sam v nasprotju z veliko vrstami prometa se poskušam držati predvidene časovnice in zato imam svoje kladivce. Gospod Marinesko, želite na hitro povzeti? Ja, zelo na kratko. Kar zdiva gospoda El Kadravja, res je, da smo eh, začeli s tem, da smo poskušali izboljšati status quo. In če pomislimo na to, da bo prišlo do eh, usklajevanja, kar zadeva naložbe in da bo program naložb v prometno infrastrukturo boljši, ter če pomislimo na to, da bomo imeli sistem vse na enem mestu, mislim, da dejansko gre za korak naprej in da bomo s tem dejansko izboljšali status quo. Kar zadeva komisijo in pomisleke, ki so jih eh, izrazili, mislim, da bodo po jutrišnjem glasovanju lahko pomirjeni. Najlepša hvala vsem za komentarje in hvala še enkrat poročevalcem v Sencu. Najlepša hvala gospod Marinesku. Naj opomnim poslance in poslanke, da glasovanje poteka jutri zjutraj ob debetih in da boste potrebovali svoje glasovalne kartice kajti lahko se zgodi, da bo glasovanje daljše in bolj zapleteno, kot smo jih navajeni. Torej, jutri zjutraj v tej isti dvorani in s seboj imejte glasovalne kartice, prosim. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu, trajnostna naravnanost eh, prometa. Gospod Groš ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. S sekretarjatom smo se dogovorili, da bomo danes izvedli razpravo. Eh, da uh, bom potem v naslednjih dveh tednih pripravil kompromisne predloge in o njih razpravljal s kolegi. Na junijskem zasedanju potem lahko glasujemo. Se opravičujem, gospod Groš, pravi predsednik. Če se kdo želi pogovarjati, potem prosim, da to storite izven dvorane. Kot vas pogosto opozarjam, tukaj imamo samo eno zasedanje in tu je zasedanje odbora Tran. Vse ostale sestanke pa izvedite kje drugje. Se pravi, čujem, gospod Groš. Ja, torej, um, lahko bi potem na odboru glasovali junija in potem zdaj obravnavali na plenarnem zasedanju julija in upam, da bo ta časovnica mogoča. Uh, 76 predlogov sprememb sem dobil in mislim, da zaradi tega ni potrebno biti pesimističen, kajti mislim, da gre veliko predlaganih sprememb v podobno smer. 71 sprememb se navezuje na 12. odstavek, ki govori o ciljih in prepričan sem, da bomo tukaj uspeli najti kompromis, ki bo uh, vključeval uh, vse to. Uh, 142 predlogov pa dejansko vnaša spremembe eh, in novosti, kar zadeva nove predloge. Eh, se strinjam, da je potrebno eh, se sklicevati na strategijo 2020, tudi kar zadeva emisije CO2 mislim, da se bomo uspeli zediniti glede navedbe, zato da bomo vsi operirali z istimi številkami. Eh, in s tem sem obdelal že kar nekaj predlogov sprememb. Jasno je, da tako gospodarsko kot eh, socialno gledano promet igra pomembno vlogo za razvoj regij, potrebno ga je upoštevati tudi pri razvoju mest. Eh, kar zdeva dokončanje trga, mislim, da te teme ne smemo izpustiti, gre za pomemben cilj, vendar pa to ni en in edini cilj našega početja. Če se bomo torej uh, spuščali v podrobnosti o tem, potem je potrebno tukaj potegniti usporednico tudi z določenim napredkom na okoljskem in na socialnem področju. Uh, torej, uh, če že ne bomo govorili o davkih, potem vsaj o pristojbinah. Eh, govoriti je potrebno o internalizaciji zonanih stroškov, torej to so vidiki, ki so zelo prisotni v tem poročilu, potem je to problematika CO2, okoljska problematika, problematika varnosti. Vse to je izredno pomembno in eh, verjetno bomo področju varnosti namenili posebno poglavje. E, tam bomo vključili tudi vse predlagane spremembe z tega področja in na ta način bomo e, imeli verjetno tudi še drugi program, kar zdeva varnost v cestnem prometu. Mislim, da bi tudi tukaj že morali govoriti o zelenih koridorjih in pa tudi o nekaterih drugih vidikih, vendar pa je potrebno najti ravnovesje med tistim, kar je pomembno in tistim, eh, kar je morda na tej točki preveč podrobno, kajti eh, na vse skupaj moramo gledati v luči bele knjige, ki nam bo omogočila veliko več podrobnosti in veliko bolj poglobljeno obravnavo. Naj še enkrat omenim tiste ključne točke, po mojem mnenju je to tako imenovani finančni sklad, ki bo predvsem v prihodnje igral pomembno logo pri financiranju. Še enkrat naj opozorim na to, da finančni sklad ne pomeni posem novega instrumenta, lahko eh, izhaja iz tega, kot je dejal tudi gospod komisar. Eh, Eh, da eh, uporablja že obstoječa sredstva z področja prometa, vendar ga je potrebno tesneje povezati s sredstvi z področja regionalnega razvoja, kajti regionalna kohezija in razvoj morata biti povezana in mislim, da lahko tukaj eh, stvari povežemo in dosežemo nove rezultate na obeh ravneh. Potrebno pa je delati tudi z novimi instrumenti, sploh kar zadeva jamstva. E, to velja tako za e, same potnike, kot tudi za prvo fazo velikih projektov. E, potem, kar zadeva opredelitve pojmov, te, te morajo biti enotne in eh, mislim, da je potrebno upoštevati vse eh, Eh, vrste prometa in da morajo vse vrste prometa postati okolju bolj prijazne. Potem je tu še uh, vidik varnosti, ki ga je potrebno izpostaviti. Prepričan pa sem tudi, da bo v prihodnje nastala logistična veriga v mestih tako za osebe kot za tovor in da bo to uh, Eh, eden najbolj učinkovitih orodij za učinkovito samodalnost. Eh, obstajajo tukaj eh, torej, okoljski kriteriji, socialni kriteriji, ki jih je potrebno spoštovati in s tem postane ta pojem pravzaprav širši, kot je bil v preteklosti. Gre torej za gospodarnost na eni strani, po drugi strani pa za okolje in socialno vprašanje, ter seveda tudi za finance. Potem cilji. O tem sem že govoril. Mislim, da eh, glede na to, kar sem slišal strani vseh poslanskih skupin in zahvaljujem se poročevalcem v senci za prva srečanja, ki smo jih eh, imeli, mislim, da je eh, zastavljanje ciljev pomembno. Čeprav vemo, da je v politiki vedno nevarno jasno predeliti cilje, ampak eh, vendarle je bolje ustrajati pri ciljih, kot pa pri ideologijah. In potem na koncu še ta zloglasna agencija. Eh, po mojem mnenju niti ni nujno eh, načeloma govoriti o tem, da je potrebna nova agencija, morda bi lahko to priključili h kateri od že obstoječih, pa z, novimi, z novim osebjem in na cesti in tudi na drugih področjih. Eh, pa mislim, da bi agencije postopoma morale postati evropski regulatori. Vem, da obstajajo določena prizadevanja na evropski ravni, ki pogosto propadajo zaradi različnih uh, Eh, nacionalnih interpretacij in zaradi različnih nacionalnih protekcionističnih težen, zaradi česar eh, nekako izgine učinkovitost dela, ki bi se tukaj lahko opravilo. Ampak, če bomo eh, imeli agencije, ki bodo samo proizvajale dokumente in popisovale statistike, potem lahko kar odpravimo vse agencije, ampak eh, če bodo agencije prevzeli tudi regulatorno vlogo, potem mislim, da bo kakšna potrebna tudi na področju cestnega prometa in kompromis gre eh, lahko tudi v smeri tega, da eh, vključimo to v revizijo, ki je predvidena za leto 2000. Deset. V vsakem primeru se zahvaljujem vsem in kot rečeno bomo v prihodnjih dveh tednih uh, prisluhnil vsem poročevalcem v senci, tudi tistim, ki so že predložili eh, svoje predloge sprememb. Razpravljali bomo o kompromisih in upam, da bomo na ta način eh, tudi lahko proizvedli bolje drnat glasovalni seznam, kot ga imamo za enkrat. Eh, torej, pripričan sem, da nam bo to uspelo. Hvala. Hvala lepa, gospod Groš. Dobro bi bilo tudi, če bi nekoliko skrčili glasovalni seznam. Gospa Alvarez, v imenu skupine SND. Eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi poročevalcu Grošu. Zahvalila bi se mu predvsem zato, ker je skušal priti do konsenza in s tem upošteval tudi naše stališče imam uh, celo vrsto uh, predlogov spremen, ki sem jih vložila, predvsem pa je šlo za to, da se dopolni to, kar je predložil gospod Gross, tem sva, o tem sva že govorila. Meni je šlo eh, za to, da se bolj jasno opredeli uh, cilj varnosti in pa teritorijalna kohezija. Mislim uh, na dva cilja, ki jih je treba uskladiti z trajnostjo in tu gre tudi za nekaj, kar mi moramo eh, upoštevati z evropskega vidika. Drugič, Hotela bi spregovoriti o tem, kar je rekel gospod Grož v skladu s tem finančnim skladom, to novostjo. Tudi tu sem mnenja, da če pripraviš neko politiko, potem seveda potrebuješ tudi finančna sredstva, da lahko to udejaniš. Jaz pa mislim, da potrebujemo več kot ta sklad. Ne samo poseben sklad, ki bi ga morali predvideti, temveč tudi odločen odstotek finančnih sredstev, ki jih predvideva Evropa za naslednja leta. V eh, tej finančni perspektivi pa moramo seveda potem vključiti tudi e, ta sredstva. Pomembno je, da e, investiramo v infrastrukturo, ki se bo amortizirala šele dolgoročno, zato tega ne moramo smatrati kot tekoči izdatki. Še nekaj, kar sem gospodu Grošo tudi že povedala, kar mi manjka v tem poročilu, In sicer gre za učinkovito somodalnost. In tu bi morali, po mojem, že naprej povedati, kaj potem pravzaprav razumemo. Jaz mislim, cilj bi moral biti, da imamo ravnovesje med posameznimi eh, eh, prevozniki in eh, seveda tu moramo upoštevati tudi železniški promet in pa pomorski promet. In to je najboljša možnost, to jaz mislim, da bi realizirali cilje, za katere si prizadevamo. Drugače pa, to smo eh, tudi eh, zapisali v predlogi sprememb pravice delavcev, potnikov eh, in to o tem bi morali v naslednjih dneh govoriti. Hvala lepa. Časa nam primankuje, gospa Grizbek v imenu skupine Alde. Naslednja. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Zelo na kratko. Nekoliko zamujam zaradi zastojev v današnjem prometu, ne v prometu prihodnosti. Tako da sem se res kar podala na vlak, tudi metaforično rečeno. Najprej najlepša hvala Matiju Grošu za odlično opravljeno delo. V parih besedah bi rada izpostavila tisto, kar se zdi nam, skupine liberalcev, ki jo tu zastopam, pomembno. Sama sem poročevalka v senci iz skupine Alde. Podariti moram, da je strateško zelo pomembno, da zagotovimo čim večjo večino pri tem zelo pomembnem poročilu, ki je pravzaprav poročilo za dolgi rok. Zauzeti moramo zelo odločno stališče pri tem strateško pomembnem dosjeju. Matijo Groš je omenil ogromno število predlogov sprememb. Sama se v celoti strinjam s tem, kar je prosil kolega, namreč, da bi oblikovali kompromisne predloge sprememb, zato da bi zagotovili večjo preglednost, berljivost in tudi odločnost in moč Poročilo je zelo jasno, ni predolgo, mislim pa, da dobro opredeljuje transportni sektor tudi zaradi tega, ker je tako kratek. Ne bi smeli imeti neke novoletne smrečice, ki je vsem všeč, temveč bi morali storiti vse za to, da zagotovimo doslednost kratkost in jedrnatost. Če je le možno, bi morali bolj jasno predeliti tudi prednostne naloge. Toliko glede vsebine in strategije, verjetno so stvari že bile izpostavljene, ampak vseeno. Moja skupina je zelo zadovoljna s tem, da je še vedno glavni skupni cilj to, da upoštevamo tudi podnebne spremembe v transportnem sektorju. To je v poročilu dobro izraženo. Želimo si zmanjšati izpuste CO2, -ja, zadali smo si dolgoročne cilje. Morda bi bilo dobro imeti tudi umestne etape. O tem se bomo zagotovo še pogovarjali, ko bomo obravnavali posamezne predloge sprememb. Euh, plus particulièrement... Poleg tega pa bi rada ustrajala še na eni stvari. Namreč zelo pomembno je enotno evropsko nebo. K temu bomo pridružili tudi evropsko železniško mrežje, morda tudi zastopam bolj odprto francosko stališče, če se spomnite krize izpred nekaj dni oziroma tednov, ko je bil nad Evropo vulkanski oblak. Takrat smo jasno pokazali, kako so naše družbe odvisne, kako pomembno je, da se usklajujemo na evropski ravni. Verjetno mi ni treba tu podarjati, da ko smo iskali grešnega kozla, smo rekli, da je Evropa tista, ki ni zagotovila zadostnega usklajevanja, vendar mi nismo bili pristojni za to. V vsakem primeru pa se zdi zelo pomembno, da se zagotovi usklajevanje. Zato se mi je zdelo smiselno, da v tem kontekstu omenim enotno evropsko nebo. Kar zadeva ostale pomembnejše točke, naša skupina se zauzema za somodalnost V velikih predlogih sprememb je bilo to povdarjeno. Naš pročevalec je v zadostni meri upošteval tudi mestni promet. Na področju varnosti pa bi morali predvideti nek sistem. Nisem razumela, koliko časa imam, moram zaključiti. Dobro. Bom hitreje govorila. Mi je zelo žal za tolmače. Eh, za zaključek naj povem samo še to, gospod predsednik, da je treba upoštevati tehnološki napredek, čista, zelena, inovativna, inteligentna vozila, če je le možno evropska vozila. Če se navežem na to, kar je rekel predsednik sveta na začetku nastopa svojega mandata, namreč da bi imeli evropsko električno vozilo. Poleg tega pa bi morali storiti več tudi na področju čezmejnih vprašanj, da bi tudi pri čezmejnih sistemih zagotovili večjo usklajenost. Toliko za enkrat se bom oglasila še kasneje, če bo priložnost. Hvala lepa, gospod Lichtenberg, za zelene. Prisrčna hvala poročevalcu. On se je zelo trudil, da bi prišel do skupnih točk. Zdaj bi se hotela omejiti na najbolj pomembne točke, ker mislim, da bi morali se na vsak način potruditi, da pridemo do konsenza v in sicer celotno področje intermodalnosti. Jaz mislim, da je naša dožnost, da Posamezne vrste prometa, ki jih tu povezujemo, tudi omenimo, ker drugače eh, vedno govorimo v enem jeziku, ki jih državljani sploh ne razumejo. Eh, torej, eh, naštevanje vseh vrst prometa, to je pomembno in pa čist jasno bi morali povedati, da pešačenje in kolesarjenje za nas prav tako sodi v promet. In da ni promet samo to, kar ima kolesa oziroma eh, krila, eh, plavuti verjetno manj. Eh, druga točka, ki se mi zdi prav tako pomembna, so načrti za mestni promet, za mesta, večja mesta tu bi morali po mojem te zadeve bolje reševati. Jaz vem, da številna mesta imajo te načrte, ampak nažalost obstaja še dosti mest, kjer pravijo, no ja, počakamo še 10-15 let, pa bo polje razmišljali. Ehm, ta, pom, potrebno bi bilo malce spodbuditi, eh, kar zadeva te načrte. Ehm, In mogoče bi bilo dobro, če bi mi nekaj jasno povedali v zvezi s tem. Če gre za ukrepe, potem mislim, da ne bi se smeli ometi samo na somodalnost, to je spet en tak evropski izraz. E, morali bi čist jasno povedati, da hočemo preprečiti, izboljšati in konkretno tudi povedati, kaj mislimo in te ukrepe bi morali povezati v svešen. Somodajnost sama, ja seveda to zelo lepo zveni, ampak kot rečeno, Ravno ob koncu tedna sem imela priložnost, da govorim z državljani, da z njimi razpravljam in tega jezika Evropske unije ne razume nihče. To je nekaj, eh, kjer so, imajo ljudje občutek, da eh, ne razume ničesar več. Torej, mi izbiramo formulacije, ki jih v državah članice enostavno ne razumejo. Zato bi morali tudi tu mal bolj jasno se izražati, bolj jasno formulirati formulirati. In tu ne gre samo za problem eh, formulacije, temveč tudi problem vsebine. Eh, Preprečevanje prometa mora imeti eh, določen pomen. Obstaja nujna mobilnost, kot naprimer odvoz smeti ali pa obvoznice okoli mesta, ker je vedno več prometa. Torej, če gre za to, potem je za me osreden problem, da upoštevamo kriterije trajnosti in to se mora tudi kazati v financiranju, da financiranje cest je omejeno na 20, in da je potrebno rezervirati najmanj 15 odstotkov za eh, izgradnjo kolesarskih poti, peš poti. Kar zadeva cilje, tu se popolnoma strinjam, da moramo imeti zelo konkretne cilje, kot je to le mogoče in čim bolj pogosto. Zato ker brez tega se to enostavno zgubi in ne ostane nič konkretnega. Jaz opozarjam na eh, 320 in 323, torej amandmaje, kar zadeva emisije, to se mi zdi zelo pomembno, in tudi delež na trgu, ki bi ga treba podvojiti za eh, prometna sredstva, ki jih lahko akceptiramo. Eh, Kar se meni zdi pri tem pomembno, če gre za ta sklad, pa je, da financiranje ne bi smeli tega sredstev zmanjšati glede na krizo, zato ker bi to bil korak eh, nazaj. Torej moramo ohraniti vsaj vsoto, ki se je uporabila v prejšnjih letih. Jaz mislim, da v številnih točkah, o katerih smo tu razpravljali, eh, smo dobili potrdilo tega, kar je tudi Agencija za varstvo okolja nam sporočila in mislim, da bi to moral biti tudi poziv, da eh, cilje trajnosti in cilje zmanjšanja emisije vzamemo resno. Jaz upam, da bomo na koncu prišli do zelo lepega poročila. Thank you. Hvala lepa, gospod de Grandes Pascual. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam iskreno čestitam gospodu Grošu za to poročilo, pa ne samo iz uljudnosti, ampak zato, ker res verjamem, da je to poročilo zelo odločno, da je zelo pomembno, da v njej podaja zelo kritično oceno in da je pomembno tudi za nadaljne oblikovanje bele knjige za ta sektor, ki bo veljala v naslednjih desetih letih. V tem poročilu najdemo zelo jasno razlago. Podarja potrebo potem, da je treba prilagoditi pristop, da se je treba osredotočiti na to, kaj smo storili do sedaj, na težave, na stvari, ki jih je treba izboljšati. Mislim, da je pomembno tudi, da poudarimo finančni sklad. Izziv, s katerim se soočamo zaradi povečanega trga s tovornim prometom, je, da zagotovimo varnost tako za potnike, kot tudi za tiste, ki delujejo v tovornem prometu. Moramo imeti na voljo ustrezna počivališča, ustrezno diagnostiko moramo postaviti. Ni dovolj, da spodbujamo konkurenčnost med posameznimi načini transporta. Ti načini morajo drug drugega dopolnjevati, kar zadeva učinkovitost in merila za učinkovitost. Poročevalec ima po mojem mnenju prav in tudi zelo pogumen, ko pravi, da da je železniški promet ali promet po vodi ne nujno vedno bolj učinkovit in hitrejši kot cestni promet. In to je pogumno, zato ker je ta teza v nasprotju s trenutno prevladujočo tezo. Govorimo o skupni učinkovitosti. To je zelo pomembno načelo, ki bi moralo služiti kot leitmotiv za nadaš, nadaljne delo. Ne gre za konkurenčno tekmovanje med posameznimi načini transporta, temveč gre za učinkovitost ugotavljanjem njihove učinkovitosti. Najti je treba ustrezno simbiozo in tu ne govorim v žargonu. Simbiozo je treba najti, ko skušamo doseči součinkovitost in učinkovito somodalnost. Gospod Groš ima prav, ko pravi, da če želi Evropa uveljaviti svojo težo, mora vzpostaviti ustrezno evropsko mrežo, izkoristiti mora obstoječo infrastrukturo, In če želimo to storiti, moramo povečati tudi finančna sredstva v ta namen. Gospod predsednik, uložil sem pet predlogov sprememb in po mojem mnenju se nanašajo na pomembna osebinska vprašanja. Vseeno pa jih ne bi smeli imati čisto dobesedno. Poročevalec je že rekel, da nas ne smejo preplašiti z zakoniti predlogi, ki so jih podali člani odbora. Številni od ti predlogi se prekrivajo, pokrivajo podobna področja, zato je treba najti neko skupno formulo, ki bo pokrila različne potrebe. Še enkrat hvala gospodu Grošu. In prepričan sem, da bo njegov zelo strok pristop prispeval k temu, da bodo vsi na koncu zadovoljni s končnim poročilom. Kot sem že rekel, v tem poročilu se zelo dobro opredeljujejo tudi vprašanja, ki se bodo minjalo v veliki knjigi. Kot rečeno, gospod predsednik, uložil sem pet predlogov sprememb, v enem od njih govorim, da ne bi smeli kaznovati nobenega načina transporta prav zaradi učinkovite somodalnosti. Včasih lahko cestni promet preusmerimo na morski promet, vendar, če želimo nadomestiti en način transporta z drugim, tega prvega ne smemo kaznovati. Poleg tega ne smemo zauzeti pred strogega pristopa, naprimer digitalni tahigraf nam lahko omogoči večjo prožnost S tem bi tisti, ki delajo v transportnem sektorju, lažje sklevali poklicno in družinsko življenje. Poleg tega pa potrebujemo dolgoročni načrt za vlaganja, s katerim bi spodbujali mobilnost in tehnološke inovacije. Na vse zadnje pa moramo poskrbiti tudi za to, da bo pomorski promet čim bolj učinkovit. Zato je treba skrbiti biga za roge. Nasprotujemo liberalizaciji pristanišč. Prepričati se moramo, da bo na voljo dovolj finančnih sredstev, osredotočiti se treba na potrebe, zato da bi odpravili tudi pomankljivosti na čezmejnem področju. Torej, gospod predsednik, vulkan je vse prisilil, da smo se soočili z dejstvi in odprli oči. Postalo je jasno, da v številnih primerjih nimamo alternativ, za letalski promet. To je bilo izpostavljeno že v razpravah, vendar se moramo vsi nekaj naučiti iz tega, kar se je zgodilo, zato da se ne bi takšna situacija ponovila. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala Sender. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada še enkrat zahvalila gospodu Grošu za to intelektualno vajo, ki smo jo bili deležni, zahvaljujoč njegovemu predlogu. Vsi smo se morali odzvati na številne predloge sprememb, ki so bili uloženi. Verjetno jih je bilo toliko uloženih tudi zaradi tega, ker znate nekako živiti razpravo in tako naprej. Imam pa še eno vprašanje v zvezi s financiranjem. Rekli ste, da naj bi imeli nek transportni sklad, ki ga na nek način že imamo in ga uporabljamo za mreže ampak vi imate v mislih skla, poseben sklad za infrastrukturo, da bi ta sklad dopolneval regionalne sklade. Ne vem pa, kakšna je pravzaprav vaša zamisel. Imamo kohezijski sklad, imamo regionalne sklade, imamo feder sklad. Tudi iz tega sklada je ogromno denarja namenjenega infrastrukturam. Imamo sklade, ki delujejo tudi v moji državi, vendar je v nekaterih državah poraba teh sredstev zelo omejena. Zato me zanima, ali ne bi storili nekaj podobnega, kot smo storili v prejšnjem zakonodajnem okviru, ko smo oblikovali sedmi okvirni program, ko smo skušali doseči nek nov kakovostni korak naprej. Zagotoviti je treba tudi nov denar ne samo, da porabimo denar, ki ga prerasporedimo. Nima smisla, da govorimo samo o tem, koliko sredstva naj bi se namenjeno, naprimer ena cela toliko in toliko odstotkov evropskega denarja. Mislim, da bi morali storiti korak naprej. Če bomo imeli transportni sklad, potem moramo biti bolj kreativni, potem moramo imeti na voljo tudi ustrezne predloge za oblikovanje mreže tudi v prihodnje. Le tako bomo lahko svet in prebivalce prepričali, da naj nam pomagajo. Le na tak način bi lahko zagotovili dodatna sredstva, ne samo, da bi porabljali tiste dele v regionalnih skladih, ki so že namenjeni za razvoj infrastrukture mislim, da lahko tu storimo več. Zato vas res prosim, da storite več. Že kolegica je rekla, da moramo biti bolj ustvarjalni, tudi ko gre za uporabo pakta stabilnosti tistih zlatih pravil, ki tam veljajo. Na voljo imamo evropska sredstva in ta bi morali tudi bolje porabiti. Zato vas res prosim, da storite več v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Alkadravi. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za res trdo opravljeno delo, za delo, ki ga je opravil in za delo, ki ga bo še moral opraviti pred glasovanjem. Delo ima res dobro razdelano, vsaj ko gre za združevanje teh različnih zanimivih idej. Tudi sam bi rad izpostavil namen poročila. Namen tega poročila je, da komisiji pošljemo zelo jasno sporočilo. Komisiji želimo povedati, kaj želimo, da stori z belo knjigo. Nekateri razlikujejo med tovornim prometom in potniškim prometom in meni se zdi to razlikovanje problematično. V tem poročilu govorite o potniškem prometu. Predvsem se mi zdi, da bi se morali tu osredotočiti na mobilnost. To je tema, s katero smo se ukvarjali že v preteklosti. Zato bi morali predlagati izboljšave za javni transport, spodbujati je treba somodalnost, predvsem pa nemotorizirane oblike transporta. To pa je treba povezati še z vprašanji, kot so železniške mreže, hitrih vlakov, ki bi omogočile prebivalcem veliko hitrejše potovanje po Evropi. Glede tovornega prometa, kolikor vem, se zauzemate za načelo učinkovite somodalnosti. Upam, da ste tu vključili tudi načelo modalnega prenosa, da niste enostavno potisnili sedaj na stranski tir modalni prenos. Če želite zagotoviti trajnostni transportni sistem, potem moramo sprejeti ukrepe, s katerimi bomo lahko bolj učinkovito uporabljali energijo, da bomo eksternalizirali stroške, da bomo več ulagali v infrastrukturo. Učinkovita somodalnost je možna, po mojem mnenju, samo v primeru, no, ponovno moram uporabiti žargon, samo če bomo zagotovili interoperabilnost med posameznimi načini transporta. kar pomeni, da potrebujemo ustrezne intermodalne platforme, vozne in tako naprej. Potrebujemo pa tudi interoperabilnost znotraj posameznih načinov transporta. Predvsem v železniškem sektorju je treba še ogromno postoriti. Če se bomo strinjali glede tega, potem je treba to vprašanje povezati tudi s financiranjem. To je na vse zadnje ključ do doseganja ciljev, ki smo si jih zadali. To je tudi cilj do uspešnosti. Ne smemo spregledati tudi ostalih ciljev - varnosti, socialne kohezije, pravic potnikov, dialoga in tako naprej. Mislim, da bi se morali dogovoriti tudi o tem, da se ne moremo enostavno držati nekih pobožnih želja in izjav. Ponuditi moramo praktične, oprijemljive predloge. Komisijo moramo pozvati, da izkoristi to belo knjigo in opredeli vse ukrepe, s katerimi bomo lahko zastavili oziroma dosegli zastavljene cilje. Istočasno pa naj komisija predstavi tudi jasno časovnico glede doseganja ciljev. Pri prejšnji beli knjigi smo storili to napako, da smo imeli sicer na voljo čudovito besedilo, vendar je bila potem ocena po desetih letih, da številni cilji enostavno niso bili izpolnjeni. Mislim, da bi morali najti način, kako povečati pritisk. Ena izmed možnosti je, da za vsak predlog sprejmemo specifično časovnico. S tem sem zaključil svojimi predlogi in komentarji. Prepričan sem, da se bomo vsi razveselili tudi vaših kompromisnih predlogov, ki nam jih boste predstavili v prihodnih tednih. V luči tega, kaj so kolegi povedali do sedaj, pa lahko povem, da sem kar samozavesten glede končnega cilja. Gospa Majstner. Hvala, gospod predsedujoči. Hotela bi govoriti o štirih točkah. Ena, bilo je večkrat rečeno, da 377 pripomb smo dobili oziroma predlogov sprememb. Um, ne vem, ali je eh, poročevalec nam marsikaj pozabil ali pa je nadil narobe, ampak meni se zdi, da to ni to, ker je poročilo zagotovo dobro nekaj, kar potrebujemo za prihodnost prometa, ker drugač bi uh, mislil nekdo mogoče, da je vse za no figo, če ne bi tega povdarili. Torej, na vsak način uh, je možno tu in tam kaj dodati. Pri številne predlogi sprememb so tudi dodatki in pa uh, glede na to, da je toliko tega madmajev, pokaže to, kako pomembna je ta tema. Dejansko je mobilnost za tovor in pa za ljudi uh, velik dosežek, ki ga hočemo hraniti tudi prihodne. To je prvo. Drugo pa učinkovita somodalnost. O tem je bil govor. Uh, Eh, to mogoče zopet zveni kot jezik Evropske unije, kar bi rekla moja kolegica, ampak mi vsi vemo, kaj to pomeni. To zaobsega vse, kar hočemo. Ekonomičnost, prijaznost do na, eh, okolja, socialna razsežnost, vse to je tu vključeno in zato se mi zdi to zelo dobro. In še nekaj bi počrtala, kar mi je zelo všeč, pri učinkoviti somodalnosti. Poročevalec je govoril, vsaka vrsta prometa je pomembna, vsako vrsto prometa potrebna potrebujemo. Tudi tu smo slišali zdaj pri tem prahu, pri zbruhu eh, eh ognjenika. Eh, tu se mogoče nekaj da spremeniti, lahko se nekaj nadomesti z temi hitrimi vlaki, ampak vsega se nadomestiti ne da. Eh, videlo se je to v tem primeru in hm, potrebujemo dejansko vse vrste prometa, kot je bilo rečeno. In to pomeni, da potrebujemo še več intermodalnih platform, kar bi omogočilo prehod iz ene vrste prometa na drugo. E, mi vemo, e, da je mogoče manj možno preusmeriti na železnico in na ladje, zato ker nimamo teh e, platform. In zadnja stvar v zvezi s to somodalnostjo, dopolnitve so tukaj, kar je bilo rečeno v moji politični skupini, bi bilo potrebno eh, malo bolj razmisliti o možnosti preusmeritve na ladijski promet in kar bi rada tudi podprla, to so kolesa. V mestu jih dejansko lahko marsikaj opravimo tudi s kolesom, eh, predvsem v prihodnje z električnimi kolesi. In to je zagotovo vodik, ki je bil tu dopolne in ki se mi zdi, da je izredno pomemben za prihodnost prometa. Tretja točka je financiranje, financiranje, finančni sklad. E, to je, o tem je bil že govor, že pri eh, zaslišanju je bilo rečeno, da je treba promet razširiti in da zato se potrebujejo finančna sredstva. To je točka, kjer jaz upam, da bomo nekaj našli, eh, uh, ampak malo dvomim, da bomo e, to dosegli. Seveda, promet potrebuje denar, ne vemo pa še, kje ga bomo dobili. Moramo pa imeti ustvarjalne eh, rešitve. In četrta točka, o kateri bi ga hotel začela govoriti, ki je izredno pomembna za prihodnost prometa, eh, to je do, eh, dokončanje eh, notranjega trga. In tu moramo tudi reči, kaj nam pomaga najlepši nacionalni promet, če pa na mejah je treba zamenjati lokomotive, strojevodja in tako dalje. In če ne moreš kupiti ene karte za celotno potovanje, tu na vsak način moramo se potruditi, da bomo imeli dobro dober transportni trg v Evropi in tu v poročilu je marsikaj navedeno, kar bi položaj izboljšalo. Zato mislim, eh, da je eh, poročevalec dejansko nam dal dobre predloge in zato bi se mu še enkrat predsrčno zahvalila. Hvala oh. lepo, gospod Kančan. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se pridružujem ostalim kolegom ki so rekli, da je gospod Grošo pravil res ogromno in zelo pomembno delo, Mislim, da je predstavil zelo pomembne argumente, ki nam bodo služili kot osnova za nadaljno razpravo. Govorimo o beli knjigi, o TNT, o trajnostnem prometu, o tovornem prometu. To so vse teme, ki so trenutno na mizi. To so vse teme, o katerih trenutno razpravljamo. Če pa te teme pogledate v nekoliko drugačni luči, potem vidite, da je tema samo ena, zato ker je ozemlje eno, zato ker so vsi argumenti pravzaprav veljavni in gredo v isto smer. Tisto, kar nam manjka, je racionalizacija. Racionalizacija pri programiranju morali biti v isto smer, v eno smer. Lahko se pogovarjamo ločeno, vendar bi morali na koncu vsi slediti eni usmeritvi, eni rdeči črti. Mi smo iz pravzaprav zauzeli stališče, da je treba izhajati iz različnih argumentov, ki jih bomo potem združili v enega. Morali pa bi storiti ravno obratno in iti od zgoraj na vzdolj. O tem smo razpravljali tudi, ko smo govorili o konkurenčnem tovornem prometu. E Poleg tega smo govorili tudi o prihodnosti mreže TNT. Pri vsem tem moramo biti bolj logični. Prej smo govorili o somodalnosti, o učinkoviti somodalnosti. To je ključni termin. Jasno mora biti, kaj to pomeni. Mislim, da je termin jasen in ne potrebuje dodatnih pojasnil. Združiti je treba vsa pristanišča, letališča z vsemi prometnimi potmi. Tudi kolegica je rekla, lahko vključimo tudi kolesa, lahko se zauzemamo tudi za pešačenje, vse ima svoj namen. Pri učinkoviti somodalnosti pa je pomembno to, da se vse te prometne poti združi. Če pa bomo poti ločevali, glede na to, ali so potniške, ali so tovorne, ali so trajnostne ali ne. Potem pa res ne razumem, kako boste vse skupaj racionalizirali in med seboj povezali. To pa je povezano s programiranjem, z načrtovanjem. Glede financiranja moram reči, da sem zelo vesel, da je tudi parlament za to, da se oblikuje finančni sklad. Ta finančni sklad, mislim, da je Margerit oblikovali nekaj podobnega in da bi morali enak sklad imeti za to vrstno financiranje. Sredstva, ki bodo odsekala v ta sklad, bodo prišla seveda iz proračuna, vendar je treba stvari tudi nekoliko spremeniti pri evropskem proračunu. Upoštevati je treba tudi evrobveznice, kjer je zagotovljen denar skupnosti. Ta denar bi lahko unesli v sklad, zato da bi izpolnili prednostne naloge iz začrtenega programa. Mislim, da je to dovolj dober argument. To so po mojem mnenju bistvene teme. Govorili ste o električnem avtomobilu, o avtomobilu na vodik in tako naprej. To so vse teme, o katerih se bomo ločeno pogovarjali, vendar se mi zdi, da bi jih morali vseeno poštevati, ko govorimo o prihodnosti trajnostnega prometa. Zato sem uložil tudi predloge sprememb v tej smeri upam in verjamem, glede na to, o čem smo se pogovarjali tudi s kolegom Grošom, da bodo sprejeti. Glede na to, da sem bil poročevalec za to temo v odboru ITRE, bi rad izpostavil teme kot so okolje, varnost, izpusti, poraba energije. Predvsem pa potrebujemo inteligentne sisteme na področju prometa. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ikej. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospodu Grošu. Hvala lepa za inteligentno upravljeno delo. Sam bom podal drugačne pripombe, kot smo jih slišali do sedaj. Mislim, da želimo vsi obogatiti in poglobiti to poročilo. Seveda se strinjam z modrimi pripombami, ki so bile podane na cel niz problemov. Vendar se mi zdi, da bi morali pri tem poročilu izkoristiti priložnost in promet skupaj z našim odborom postaviti v samo središče igre. Sicer sem nov, ampak zdi se mi, da je promet nekoliko izgubil svojo privlačnost v središču teh institucij. V Evropski komisiji želijo storiti nekaj na tem področju, želijo stvari tudi spremeniti. Kot vidimo, pa je prišlo pri določenih temah do zmanjšanja vsebine. Zato bi to poročilo v prvi vrsti moralo poslati sporočilo za prihodnost. In sicer ni dovolj, da nam pojasnite, da je promet zelo pomemben zaradi mobilnosti, tu pošiljate politično sporočilo, ali da je promet pomemben zaradi gospodarstva, kaj ti tam predstavlja 10 odstotkov, ali da je pomemben za tehnološke inovacije v Evropi oziroma da je pomemben zaradi tega, ker prispeva 25 odstotkov k onesnaženju najti morate druge argumente, če želite, da vas bodo slišali. V poročilu, ki se nanaša na prihodnost prometa, je poročevalec upravičeno govoril o financiranju, tako kot vsi ostali govorniki danes in v nasprotju s tem, kaj se je dogajalo v preteklosti. Stvari je treba financirati. Mislim, da bomo lahko jutri govorili tudi o proračunskih in finančnih problemih. To je resničen problem. Če politično ne bomo prepričljivi, ne bomo dobili finančnih sredstev in to zagotovo predstavlja velik problem tudi na ravni naših institucij. To poročilo je zato še eno srečanje še eno soočenje, zato bi moralo služiti kot nek gospodarsko-politični vektor, s pomočjo katerega se bomo bolje slišali. Hvala, gospod Tikav. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada čestitala gospodu Grošu za to poročilo. Naj nakratko predstavim stvari. Najprej. Upoštevati je treba finančne vire, ki jih imamo na voljo. Vesela sem, da so kolegi že spregovorili o tej temi. V prometnem sektorju je treba storiti vse za to, da bo ta sektor postal prednostni v Evropski, Evropski uniji. Vendar moramo zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Čeprav je bil učinek oziroma so bile posledice tega vulkanskega oblaka gospodarsko nizke, so državljani vseeno močno občutili te posledice. Prav tako je velike posledice občutil prometni tovorni promet. 66 odstotkov potnikov je ostalo na letališčih in ti potniki so potem potovali znotraj Evrope. Zato je intermodalnost zelo pomembna. Teh 66 odstotkov potnikov bi lahko prepeljali s pomočjo sistema hitrih vlakov, ki bi povezoval prestolnice in večja mesta v Evropski uniji. Vendar, če govorimo o intermodalnosti, so modalnosti potem moramo zagotoviti tudi boljše povezave z rečnim in morskim prometom. Pri morskem prometu obstaja strategija na ravni Evropske unije. Gre za strategijo, ki velja do leta 2018. Nažalost, nimamo Evropske strategije za rečni promet. Zato je zanimivo videti, kaj komisija meni o tem, kako komisija gleda na strategijo Evropske unije za rečni promet, kateri so glavni stebri, ki jih vidite. ko že govorimo o prometnih modalnostih, ki so bolj zelene, zlasti v okviru mestne mobilnosti, ne smemo pozabiti na kolesa. Zdi se mi, da bi morali več uložiti v to področje. Morda potrebujemo evropsko strategijo za kolesa. V mislih nimam samo mestnega prometa. Zanima nas kulturni turizem in naprimer vožnja s kolesom v Španiji, naprimer lahko predstavlja čudovito izkušnjo. Če parkirate svoje vozilo v Španiji, naprimer lahko najamete kolesa in to brezplačno in potem se s temi kolesi podate na pot. Na voljo imate tudi ustrezne zemljevide z označenimi potmi, kako priti do največjih znamenitosti. To je področje, kjer bi lahko storili več. Potem pa še ena stvar, ki bi jo rada omenila, nanaša pa se na mestno mobilnost. Mislim, da bi tu morali zauzeti integriran pristop. Povezati se je treba z arhitekti, z mestnimi načrtovalci, zato da bi tudi ta promet bolj upoštevali pri oblikovanju mest. Hvala. Hvala, gospod Duran. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Navezala bi se na to, kar je rekel gospod Rike. Ne vem, ali promet izgubljen, ampak v vsakem primeru ima kolega prav. Storiti bi morali več za to, da bi to poročilo postalo močan instrument. Hvala lepa, gospod Ogrošo, za upravljeno delo. Zagotovo bomo skupaj našli kompromis. Mislim pa, da bi morali na tem področju opraviti podobno delo, kot smo ga na področju energije strategijo 2020. Bila knjiga z leta 2001 je bila pomembna za nadaljne delo, zato je to poročilo lahko dobro kot podlaga za naše nadaljne in prihodnje udejstvovanje. Potrebujemo nek nov svežen. S pomočjo tega poročila bi lahko več prispevali tudi k temu podnebno-prometnemu svežnju to poročilo ni samo neko poročilo, ki, s katerim se bomo odzvali na pobudo komisije, ampak lahko to poročilo predstavlja celostno strategijo. Ne tehnično, ampak tudi politično strategijo. Zagotovo bomo naleteli na določene težave, ampak zdi se mi, da bi to poročilo moralo služiti kot močan vzvod. Hvala. Hvala lepa. Komisija, gospa Jegar. Again, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija je zelo vesela 376 predlogov sprememb, ki so bili podani k temu poročilu. In mislim, da to kaže veliko zanimanje in tudi velik pomen tega dosjeja. Pozdravljamo stališče, ki je izraženo v osnutku priporočila eh, in ki jasno podpira tudi Eh, predlog komisije in strategijo 2020. Komisija se zaveda tudi, da bo večje popraševanje po mobilnosti pomenilo več omejitev glede zmogljivosti in da bo potrebno bolj optimalno uporabljati vse načine prevoza v kombinaciji. In zato me zelo veseli, da je bila danes večkrat izpostavljena učinkovita samodalnost omojitve zmogljivosti bodo v večji, vedno večji meri vplivali na razvoj prometa in iz um, vzrokov subsidijarnosti ima komisija zelo omejene možnosti ukrepanja. Promet mora postati bolj trajen, bolj vzdržen, tako z gospodarskega vidika kot z vidika varnosti in to smo zapisali tudi v Belo knjigo. Uh, Ravno tako pa bo za boljše sisteme prometa potrebno odpirati trge, kot je že bilo eh, povedano. Prav tako sem si zabeležila eh, številne zadeve, ki ste jih omenili in s katerimi se komisija strinja. Eh, potrebe po večjem financiranju, tehnološki razvoj. Eh, strinjamo se tudi, kar zadeva vpliv vulkanskega izbruha in tudi varnost je zelo visoko na dnevnem redu komisije. Še posebej pa me veseli, da je poročevalec povedal, da ne ustraja pri vzpostavitvi nove agencije in da je cesta tista vrsta prevoza, kjer je subsidijarnost najpomembnejša. Če se sedaj posvetim tezavnemu vprašanju financiranja prometne infrastrukture, se strinjate z mano, da eh, glede na gospodarsko krizo je to posebej občutljivo področje. Zato lahko v imenu komisije povem samo, da se naši cili niso spremenili. Komisija torej ustraja pri. Eh, financiranju, kakršno je bilo predvideno in kot je podaril tudi naš podpredsednik. Seveda se pa zavedamo eh, težav in zavedamo se tudi tega, kaj pomeni kohezija, predvsem za nove države članice. Zato smo zavezani in bomo ustrajali pri tem, da bomo poenotili vse instrumente financiranja v zelo enoten okvir. Za zaključek pa naj spregovorim še o ciljih. Potrebno se je zavedati, da že obstajajo zavezujoči cilji za promet, naprimer 10 odstotkov obnovljivih, obnovljivih energij, obstajajo cilji glede emisij CO2 za vozila. In čeprav cilji dajajo neko usmeritev in omogočajo, da merimo rezultate, pa ti ne smajo naprej določiti političnih rešitev in eh, mislim, da se tudi glede tega poročevalec strinja s komisijo. Za zaključek naj povem, da komisija ve, da je namen tega početja, da eh, izvedemo razpravo, ki bo podlaga za tisto, kar bo vključeno v belo knjigo. Vsekakor bomo torej analizirali to poročilo, pa tudi vseh 376 predlogov sprememb in da bomo poskušali v največji meri upoštevati vse vaše predloge. Najlepša hvala. Hvala, gospa Jeger. Zdaj pa eh, za zaključek predam besedo še pročevalcu. Gospod Groš, ja, najlepša hvala za vse prispevke. Mislim, da je iz različnih uh, prispevkov postalo jasno, da je bilo dobro, da smo si vzeli čas uh, za pogovor s pročevalcem v senci, s komisijo. Uh, Eh, in promet za me pomeni prihodnost. In eh, res je, kar je bilo rečeno, to poročilo naj bi eh, služilo temu, da bomo videli promet v pravi luči. Ampak kdor pozna našega predsednika, ve, kako veliko pozornosti namenjamo temu, da tiste razprave, ki sodijo v naš odbor, se tudi izvedejo v našem odboru. In mislim, da je tudi komisija tako razporedila eh, pristojnosti, da se promet ne zdi več neko celostno področje. In naša naloga je tudi, da ponovno spostavimo ravnovesje na tem področju in s tem se, tukaj se strinjam, stavodnik. Kar zadeva denar, se tudi strinjam. Mobilnost je eno od tistih področji, ki lahko državam članicam prinaša denar v prihodnje v obliki pristojbin, davkov ali eh, v obliki uporabnin. In mislim, da je povsem ustrezno, da tudi naš eh, odbor razmišlja o tem, kako eh, naj se tega lotimo, kako naj to oblikujemo. Ne glede na vso subsidijarnost, vsi poznamo subsidijarnost, ampak vendarle Eh, ne glede na to, tudi če se bodo države na tem razburjale, moramo govoriti o tem. In eh, tudi na področju prometa lahko najdemo nov denar, zato ni potrebno izumiti ničesar novega. Imamo eh, pristojbine in interna, internalizacija stroškov je nekaj, kar je zanimivo na tem področju. In, Verjamem, da bodo vsi finančni ministri rekli, da jim v Bruslu že ne bodo narekovali, kaj bodo oni počeli s svojim denarjem, ampak eh, če bomo stvari zastavili tako, da bomo eh, prihodke iz eh, transporta uporabljali za nacionalni razvoj, potem bo vse skupaj morda eh, nekako bolj zanimivo. In zato ni potrebno izumiti novih, sto, novih davkov, imamo dovolj instrumentov, ampak če vzamem interreg, mislim, da moramo tukaj jasno eh, reči, da čezmejne pobude Eh, lahko se neposredno navezujejo na infrastrukturo in mobilnost. Če si pogledam konkretne programe iz pre prejšnjih let, eh, kjer je bilo vse to preprosto črteno, se mi zdi to absurdno. Eh, ravno ta sredstva na obmejnih območjih, ki jih kolegi omenjajo, ta sredstva lahko izkoriščamo. Naprimer, tudi tistih 57 milijonov let, iz leta 2009, ki niso bili porabljeni, tukaj pride v poštev. Eh, potem je tu kar nekaj denarja za leto 2010 in to so sredstva, ki jih lahko uporabimo za to, da bomo jutri imeli začetni kapital za določene projek projekte, ker vemo, da manjka uh, jamstev, ta, ta lahko da Evropska investicijska banka, ne smemo se zadolževati in zato potrebujemo sklade. In ta sklad Margerit lahko služi med drugim tudi temu, da uh, v prvi fazi prispevamo k izgradnji infrastrukture je, in da potem v zadnji fazi pod korektnimi pogoji vključimo tudi uh, zasebni uh, kapital. Na kilometre literature imamo javno-zasebnih partnerstvih in če, javn, če zasebnemu partnerju ne ponudimo ničesar, kar bi mu ponujalo neko jamstvo, potem zasebni partnerji preprosto ne bodo prišli. Kar pa zadeva preostale teme, se ne bom spuščal v podrobnosti, učinkovita samodalnost, uh, vsaj v mojih očeh. Uh, je nujna in to bo pripeljalo do novega modalnega prehoda. In potrebno je reči, da potrebujemo vse vrste prometa, da se morajo razvi vse vrste prometa razvijati v ustrezni smeri in se med seboj dopolnjevati. Uh, glede eh, ostalih stvari, ki so bile rečene, mislim, da bom lahko marsikaj od tega upošteval. Veselim pa me tudi, da sem slišal zadnji eh, stavek, ki ga je povedala komisija, namreč, da bodo upoštevali vse naše predloge. Potem mislim, da eh, bomo na koncu lahko rekli, da nismo delali za ston. Najlepša hvala. Much, uh, Najlepša hvala gospodu Grošu. Glasovanje v našem odboru je predvideno 1. junija, glasovanje na plenarnem zasedanju pa upamo julija. S tem, gospe in gospodje, smo prišli do konca dnevnega reda za danes. Naj vas še enkrat opomnim, da jutri začnemo ob 9. z glasovanjem in zato lepo prosim, da prinesete seboj glasovalne kartice. Vidimo se torej jutri